Okay, friends, eh... Tako, prijateljice in prijatelji, začenjamo z drugim delom današnjega sestanka. Vse lepo pozdravljam, vse udeležence, vključno z poslankami in poslanci. Danes dopoledne smo govorili o digitalizaciji trga dela, o tem, kako ta spremenja našo družbo, naša življenja, pa tudi trg dela. Danes popovdne pa se bomo pogovarjali bolj ali manj o isti zgodbi. Gre za globalizacijo delovnih mest, gre za delovna mesta, ki so se na en ali drug način preselila iz Evrope v druge dele sveta. In ta javna predstavitev bo govorila o vračanju delovnih mest v Evropo ali reshoring. Na začetku bom dala besedo gospodu Raymondu Torresu, ki je direktor oddelka Mednarodne organizacije za delo za raziskave 10 do 12 minut imate na voljo. Izvolite, gospod Torres. Thank you, uh, very much. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča in dober dan, pozdravljeni vsi. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj, da se lahko o tej relativno novi temi pogovarjam z vami. To je tema, za katero še nimamo ne vem kako veliko dokazov, je pa z političnega stališča zelo pomembna tema. V svoji predstavitvi bom opisal nekatere glavne eh, trende, ko gre za vračanje delovnih mest v Evropo. Predstavil bom nekatere dejavnike, pa tudi celoten politični pogled na ta eh, pojem, na ta fenomen. Poskušal bom ugotoviti, ali je to nekaj dobrega ali ne. Torej, reshoring je preselitev dejavnosti blizu države izvora teh dejavnosti. Tukaj gre za dve razsežnosti. Gre za relokalizacijo, torej preselitev v eh, prvotno državo, lahko pa gre tudi za preselitev v bližnjo državo, tisti eh, prvotni. Veliko takih primerov imamo, naprimer eh, selitve dejavnosti nazaj v Evropo. Nestle je tak primer, tudi v ZDA gre za to, ta trend, tudi v ZDA se vračajo nekatere velike multinacionalke nazaj v ZDA, ko gre za njihova delovna mesta. Prej sem že rekel, da ni enostavno te trende zaznati in opisati, ne vemo, kateri so kazalniki, poskušamo pa zbrati vse vrste dokazov za te trende, ampak poskušal bom prikazati glavne trende na tem področju. Najprej gre za povečanje deleža trgovin, prihodkov trgovine eh, v BDP-ju. To je nekaj, kar se je zmanjševalo v zadnjem času in razmerje med eh, polproizvodi in končnimi proizvodi. Drugače povedano, koliko uvoženih polproizvodov je v neki državi, ki so potrebni za izdelavo končnih proizvodov. Tudi ta trend pada. Gre za dokaze, da nekatere storitve in izdelava blaga, ki so uh, potekale v drugih državah izven Evrope, se sedaj počasi vračajo v Evropo. To je eden možnih eh, kazalnikov za to, da se resnično uh, vračajo delovna mesta v Evropo, čeprav to ni dokončni dokaz. Potem naslednji kazalnik je odstotek ljudi, ki so povezani z globalno verigo vrednosti. Najbolj pomembne države, ki gredo skozi globalizacijo, so tiste, ki predstavljajo velik delež globalne verige vrednosti. Ne gre samo za nove tehnologije, gre tudi za fragmentacijo proizvodnih procesov, kar se dogaja tako v državah in na mednarodni ravni. Kaj je tukaj zanimivo? modri stolpci kažejo padajočo vrednost, torej odstotek tistih ljudi, ki delajo v povezavi z eh, globalnimi svetovnimi verigami vrednosti, je padalo, sedaj pa se začenja stabilizirati to število. To ni dokaz za vračanje delovnih mest v Evropo, ampak to je skladno s domnevo, da nekaj proizvodnih obratov, ki so bili preseljeni v tujino, se še naprej selijo v Evropo. No, nekateri še odhajajo, ampak veliko se jih tudi že vrača nazaj v Evropo. Še en zanimivi kazalnik so neposredne tuje naložbe. Ta, to je neka vrste kazalnik selitve iz Evrope in vračanja v Evropo delovnih mest nekateri trendi, recimo povečevanje odlivov, ko gre za uh, tuje neposredne naložbe, je bilo očitno leta 2008, 2009, 2010, sedaj smo priča uh, stabilizaciji teh uh, odlivov. Količinsko gledano projekti, ki so nastali na podlagi neposrednih tujih naložb, se povečujejo in zmanjšujejo. Prvič, po mnogih letih je znesek neposrednih eh, tujih naložb v Evropi, torej ki se vračajo v Evropo, je sedaj večji kot so uh, odlivi, torej neposredne tuje naložbe izven Evrope, ki prihajajo v Evropo. To so podatki, ki so na voljo za zlasti obdobje 2012-2013. Več teh eh, naložb je iz Evrope v Evropi kot iz tujine v Evropi. Tudi to je morda eh, nekaj, kar kaže na vračanje delovnih mest v Evropo. Imamo vedno več novih eh, obratov, novih tovarn, torej Greenfield tovarn. To je dokaz, da prihajajo tuje naložbe v Evropo, ampak morda je to tudi posledica vračanja delovnih mest v Evropo. In še en dokaz, podatkovno bazo FactSet smo si ogledali, v njej je na milijarde podatkov svetovnih družb. Tudi tukaj smo zaznali trend, da odstotek domačih sredstev kot delež celotnih sredstev podjetij narašča. Torej, drugače povedano, kaj se dogaja? Vse več je proizvodnje, je sredstev v Evropi, za razliko od tistih, ki se selijo iz Evrope. Morda je to neke vrste dokaz za vračanje delovnih mest v Evropo. No, to povečanje ni spek spektakularno, ampak vseeno gre za povečevanje takšnih dejavnosti podjetij, ki eh, je, kotirajo na evropskih borzah. Kot raziskovalec moram reči, da to še ni noben dokončni dokaz za to, da imamo trajnostno, dolgoročno, masovno vračanje delovnih mest v Evropo. Ampak podatki, ki jih imamo, potrjujejo, da obstajajo posamezna podjetja, za katere vemo, da selijo ponovno delovna mesta nazaj v Evropo. In ti delni podatki so vključeni v tako imenovane mikropodatke, dokaze. Vidite, da se delež domačih sredstev povečuje, to sem povedal že prej. Potem makroekonomske študije kažejo, da je vračanje delovnih mest v Evropo nekaj, kar se dogaja v nekaterih omejenih sektorjih. To še ni razširjeno na vse sektorje, je pa prisotno bolj pri kapitalno intenzivnih sektorjih kot delovno intenzivnih v tistih sektorjih, kjer so uh, delovna mesta povezana z visokimi kvalifikacijami, je več teh vračanj kot tam, kjer so nizko kvalificirana dela. Naprimer, Kitajska je tista, iz katere se uh, že vrača nekaj podjetij, ki so zaradi nižjih stroškov dela v preteklosti vlagala na kitajskem. No, bolj velja to za velike podjetja kot za manjša, Večja podjetja se torej bolj ukvarjajo s tem vračanjem. Toliko nam kažejo makroekonomske študije. Ampak pravo vprašanje, ker imamo nekaj dokazov za vračanje delovnih mest, če tudi skromnih, je zakaj. Torej, bistveno vprašanje je, zakaj se vračajo delovna mesta. To je morda lahko del politične razprave, ampak trije morebitni dejavniki so tisti, ki spodbujajo morda vračanje delovnih mest v Evropo. Prvič, razlika med stroški dela v Evropi in drugimi deli sveta, naprimer Kitajsko, se nekoliko krči. V primeru Kitajske je bilo povečanje plač za 15 do 20 odstotkov v obdobju 2000 do 2010. Takrat se je ta razlika med plačami in stroški hitro eh, povečevala v primerjavi z eh, evropskimi, ampak sedaj morda Evropa postaja tudi stroškovno konkurenčna. Še ena razlika v stroških je tukaj pomembna in sicer gre za povečevanje stroškov prevoza zaradi naraščanja cene goriv in drugih eh, stroškov prevoza če si ogledamo recimo stroške goriv, eh, ki so jih uporabljali za prevoz, ta, ti so naraščali. glede na potrošnjo. Torej, tudi zaradi cene goriv in prevoza se vračajo nekatera delovna mesta v Evropo. To je eden od dejavnikov, stroški. To je lahko povezano tudi s tem, in to se mi zdi zelo pomembno, namreč, da ima Evropa kljub vsemu danes še vedno precejšen delež srednjega razreda, katerega kupna moč je stabilna. To je pomembno upoštevati, zlasti je to pomembno, ko gre za selitev. Torej, prvi dejavnik je razlika v cenah med Evropo in ostalim deli sveta. Drugi dejavnik, ki je bolj fundamentalne narave pa so nove tehnologije. Nove tehnologije so vse bolj pomembne za to, da se eh, proizvodi izdelujejo blizu potrošnika, zlasti pri nekaterih sektorjih, ko se je treba hitro odzivati na spreminjajoče se vzorce potrošnje. To je lahko pomembno, če hočete imeti eh, visoko kakovostno proizvodnjo blizu potrošnikov. Potem še nekaj treba je biti blizu tam, kjer je prisotno nova proizvodnja, nova tehnologija in novo znanje. Nekatera podjetja razmišljajo o vračanju delovnih mest v Evropo, zato ker vedo, da je kapitalno intenziven sektor in vse kvalificiranih delovnih mest v Evropi. In Evropa je danes še vedno kontinent, kjer nastaja ogromno novih tehnologij in tehnologij novega znanja. To seveda ima svoje posledice za politiko, politike. In zadnji dejavnik, tretji, je povezan s socialnimi pomisleki. Zlasti v Evropi, pa tudi globalno obstaja zavedanje, da mora biti proizvodnja in zagotavljanje storitev eh, organizirana v okviru ne samo okoljskih standardov, ki so spremljivi, temveč tudi družbenih, socialnih. In zaradi tega tudi nekateri selijo svoja delovna mesta nazaj v Evropo. Torej, če se vprašamo, kaj pa politika? Vprašati se moramo najprej, je to vračanje delovnih mest v Evropo dobro ali slabo? večinoma lahko rečemo, da, po, da ima pozitivne posledice, nova delovna mesta največ in zlasti zato, ker so to visoko kvalificirana, visoko tehnološka in kreativna delovna mesta. In to je pomembno. Nekateri dejavniki, ki povzročajo vračanje delovnih mest v Evropo, pa so negativni. Zlasti, če pomenijo. Uh, vse manjše povpraševanje, ki ga napovedujejo za nekatere države v razvoju in hitro razvijajoče se države. Naprimer na kitajskem je že, eh, že obstajajo te napovedi, da bo kupna moč eh, se zniževala, zato ne bo toliko proizvodov in storitev iz Evrope lahko šlo tja. In mi kot mednarodna organizacija moramo seveda upoštevati tudi pomen držav v razvoju tudi te države morajo dobivati svež kapital, novo tehnologijo in eh, znanje. Torej, veliko pozitivnih stvari pri, pomeni vrnitev delovnih mest v Evropo, ampak negativen bo lahko vpliv na države v razvoju. Zato je treba tam ohranjati dinamično okolje s stabilnim srednjim razredom, s socialno stabilnostjo, no to je seveda treba zagotoviti predvsem Evropi, ampak to lahko potem pozitivno vpliva tudi na gospodarstva držav v razvoju in njihove družbe. Kaj vse to pomeni za politiko? Politično odločanje. Kaj je tisto, kar bo naredilo Evropo bolj, približ, bolj privlačno? v primerjavi z drugimi lokacijami, ko gre za delovna mesta. Veliko naukov je tukaj, ki smo se jih naučili, vsaka država članica lahko sama izboljša svojo privlačnost, boljša infrastruktura, naprimer, boljši izobraževalni sistem. Če ste blizu proizvodnje, tehnologije in znanja, potem je to seveda pomembno veščine, znanje ljudi na področju novih tehnologij je pomembno. Torej, na tem področju moramo upoštevati celo vrsto teh dejavnikov. Potem treba je ohranjati močno in stabilno socialno oklimo, naprimer socialni dialog in tako naprej. To je seveda včasih zahtevno. V Evropi traja, preden se socialni dialog začne. Ampak v primerjavi s Južno Ameriko ali Kitajsko, tam šele sanjajo o tem, da bi imeli stabilne odnose med socialnimi partnerji. Obstajajo torej težave, ampak če hočemo imeti sistem socialnega dialoga, potem je to prednost, bogatstvo za Evropo v primerjavi z drugimi območji za investiranje. Še nekaj je plusov digitalna agenda in Junkerjev naložbeni program sta tukaj zelo pomembna, zato ker na ta način bo evropsko gospodarstvo postalo bolj privlačno in bolj delovno intenzivno. Če to agendo povežemo z naložbami, je to seveda nekaj pomembnega za Evropo. Naložbe v Evropi niso zadostne, če jih eh, ocenjujemo kot odstotek BDP-ja naša številka je še vedno nižja kot pred globalno krizo in Junker je v načrtu, kaj lahko postane pomemben. Premalo kapitala je, premalo je delovnih mest in naložbe in delovna sta so nekaj, kar naj pospeši ta Junkerjev načrt. Če hočemo ohraniti vodilno vlogo Evrope tudi na področju alternativnih virov energije, tukaj smo lahko Mm, v Evropi vodilni in lahko zaradi tega še bolj povečamo svojo privlačnost. To so torej pozitivne stvari. Izogniti pa se tudi treba nekaterim stvarem, s katerimi ne bomo povečali svoje privlačnost za naložbe in delovna mesta. Naprimer, Eh, socialni dumping zaradi eh, konkurence, naj bi se zmanjšal obseg pravic eh, delavcev v Evropi. No, to je ena od nevarnosti, ki se pojavlja, če hočemo pritegniti več naložb. Kratkoročno lahko s tem zniževanjem plač in tako naprej, krčenjem sredstev, kaj pridobimo, ampak družba srednjega razreda bi na ta način začela razpadati in to ne bi bil pravi način povečati, povečevati privlačnost Evrope. Mednarodni standardi za eh, delo, zaščito pri delu in tako naprej so v Evropi zelo pomembni, mi jih spoštujemo in to je pomembno delati tudi naprej. In še druga negativna plat eh, s davčno konkurenco nima smisla spodbujati vračanja delovnih mest eh, in investicij v Evropo. No, tukaj ni veliko dokazov, da bi takšna strategija bila privlačna za države članice in njihove vlade in da bi uspevala sploh. Treba je najti druge sredstva, izobraževanje in tako naprej za povečovanje lastne konkurenčnosti tudi konkurenca med naložbami je nekaj nezdravega. V Evropi in v ZDA potekajo, nek, se kažejo nekatere ideje, da je treba investitorje bolj zaščititi, kot je to res potrebno. Seveda je treba zaščititi naložbenike in njihove naložbe, vendar ne na škodo srednjega razreda, stabilne družbe, kar je zelo pomembno za ohranjanje konkurenčnosti Evropske unije. To bi mislim, da bilo kar dovolj, svojih deset minut sem več kot izkoristil. Hvala za vašo pozornost. Thank you. Uh, then I'll give the floor to... Najlepša hvala. Sedaj damo besedo gospodu Toniju Calderi, ki je direktor Kaldeire, Detja Kaldeira. Vi ste primer resničnega sveta, torej realnosti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Prav imate, res prihajamo iz realnega sveta. Smo malo produktivno proizvodno podjetje, ki deluje v Liverpoolu v Angliji. rad bi vam prikazal, kako se ta proces že kaže v realnosti danes in kako bo potekal v prihodnosti. V današnji predstavitvi bi vam rad na kratko predstavil naše podjetje, zato da boste razumeli, odkot prihaja, kakšno je ozadje, zakaj je prišlo do vrnitve delovnih mest v Združeno kraljestvo, zakaj smo preselili nekaj delovnih mest Kitajske v Združeno kraljestvo in da razumete, s kakšnimi izzivi se soočamo v podjetjih in kaj bi mi svetovali vladam, da storijo. Torej, kot ozadje, naj vam povem, da sem podjetje ustanovil leta 1921. Zelo hitro smo zrasli iz manjše trgovine v veliko dobavno podjetje za blazine in za tekstil. Zelo hitro smo zrasli in sedaj smo največje podjetje na britanskem trgu. Sodelovali smo na globalnih sejmih in Videli smo, da bi Kitajska bila idealna država in zato, da bi prihranili veliko stroškov, bi bilo konkurenčni, smo se odločili za Kitajsko. Torej, naj se preselimo na Kitajsko, drugače bomo morali zaprti, na, zapreti naše tovarne. Odločili smo se, da zapremo eno tovarno, drugo pa smo postili odprto naša tovarna je preživela, preživela je globalizacijo in mednarodno konkurenco. Storili smo tisto, kar so vsi pričakovali od nas, sredotočili smo se na dražje proizvode, na bolj luksuzne proizvode, na tržno nišo, podjetniški podjetniško zračje je bilo takrat zelo pozitivno in veliko podjetij je vseeno raje poslovalo z lokalnimi podjetji kot s tujimi podjetji. Odprli smo tudi podružnico v New Yorku, v ZDA in s tem smo še pospešili rast podjetja. Prelomnica se je za nas zgodila med letoma 2007-2008, ko je prišlo do konca prve faze globalizacije in se začela druga faza. Takrat se je trend spremenil in obrnil, kajti ugotovili smo, da so se kitajske cene povišale in to dosti hitreje kot v Evropi in drugot po svetu. Zaradi tega je Evropa postala z leti vedno bolj konkurenčna in na to, da so veliko krat pozabi evropski politiki in to je, da že kar nekaj časa Evropa postaja vedno bolj konkurenčna. Tukaj imate graf, kjer je prikazan porast plač na kitajskem, gre za porast plač delavcev, potem imamo torej skupek faktorjev, ki govorijo o proizvodih in o porasti plač na kitajskem in tudi cen. Zato se je tudi cena, proizvodnja cena na kitajskem povečala in to zelo hitro. Naša tovarna je bila v Zhejiangu, ki je blizu Šanghaja na Kitajskem. In naši zaposleni so v desetih letih zaslužili, zaslužili za 400 odstotkov več. Ko smo se prvič odločili za proizvodno na Kitajskem, so takrat kitajski sodelavci zaslužili približno 10 odstotkov več tistega, kar so zaslužili naši sodelavci v Britaniji, sedaj pa zaslužijo približno 40 odstotkov. Če si pogledate graf na levi, vidite kitajsko gospodarstvo in pa tudi plačo, ki zasluži kitajski delavci, vidite, da se plača tako strmo digne, da gre ven iz grafa, vidite, da je prišlo do kar nekajkrat više porasti plač, na desni strani pa vidite cena delovne sile v evroobmočju, kjer so stroški stali približno isti. Kitajski delavci, kitajska delovna sila je postala dražja, kar pomeni, da se je vrtel sedaj zmanjšala. Drugi ključni faktori so bili tudi odvisni od e, tečajne, e, tečajne menjave, valut in kjer je vrednost evra padla za 34 odstotkov. Videli ste torej lahko, da se je trend spremenil in da je sedaj Evropa dosti bolj konkurenčna v primerjavi s Kitajsko kot pred desetimi leti. V Kalderi smo se odločili, da smo prilagodili na trg, zmanjšali smo proizvodnjo na Kitajskem in vrnili nekaj teh delovnih mest v Združeno kraljestvo. Zaradi tega smo začeli z rastjo v Združenem kraljestvu in eh, zmanjšali število zaposlenih na kitajskem. Glede na to, da gre za zelo dinamičen sektor, dinamično panogo, delamo tako, kot si želijo naše stranke. Nekatere stranke želijo, da bi dobili proizvode iz Šanghaja, drugi pa si želijo to iz Združnega kraljestva. Podjetja, kot je naše, se sooča z veliko izzivi. Tukaj bi rad izpostavil nekaj teh izzivov, za katere menim, da je pomembno, da jih poznate. Veliko delovnih mest je išlo iz Evrope, mm, preselili smo jih na vzhod. Vrnitev teh delovnih mest je zelo težavna, veliko znanj se je izgubilo, veliko sposobne delovne sile smo izgubili zaradi selitve proizvodnje. Glede dobavne verige, veliko ljudi ne pozna, kako zelo pomembno je to ko je tekstilna industrija zapustila Zruno kraljestvo skoraj povsem na začetku drugega tisočletja, so se zato odločile tudi dobavne verige in dobavitelji. Ravno kar smo išli iz hude finančne krize in veliko bank je menilo, da je izdelava blazin v Liverpoolu ni najbolj rentabilna. Zavrnili so nas, ko smo zaprosili za posojilo in eh, me vludno zavrnili in opozorili, naj si najdem kakšno drugo panogo. Torej, kaj si želimo, da bi politiki storili za nas? Želimo čim bolj razširiti informacije o tem, kaj potrebujemo podjetniki in proizvajalci v Evropi. Treba si zastati visoko leteče cilje. Evropska unija z rokljestvo mora postati najboljši kraj na svetu za poslovanje. Moramo biti konkurenčni in storiti vse, kar lahko, da smo čim bolj konkurenčni. To lahko storimo z političnega vidika tako, da skušamo spostaviti stabilno gospodarsko okolje, kajti stabilno gospodarstvo omogoča investitorjem, da spreme dolgoročne odločitve in zavrnitev delenih mest je to izrednega pomena. Kot je že povedal gospod Torres, gre za intenzivni kapital investicije, ki jih je treba obdržati. Moramo storiti vse za to, da bomo spodbujali podjetja, da se vrnejo domov, zato moramo sprejemati čim bolj pravične davčne zakonodaje, da bomo dobili čim boljše davčne režime, ki bodo tudi dostopni. Združeno kraljestvo je storilo zelo veliko za to, da prepriča ljudi in podjetja, da se vrnejo v Združeno kraljestvo, da spreme veliko ukrepov. Obstaja tudi veliko evropskih držav, ki želi preseliti svoje tovarne v druge evropske države, zato moramo tudi spodbujati notranjo konkurenco na našem notranjem trgu treba je tudi vzpostaviti pričakovanja, treba je zapraževati podjetja in potrošnike. Veliko krat slišimo, kako le lahko tekmujemo s Kitajsko. Kitajska je namreč dosti cenejša kot Združeno kraljestvo. Na velikih področjih pa to lahko storimo, zato je zelo pomembno, da vlade in politični voditelji sporočajo to svojim voljivcem, svojim državljanom, da je sedaj Evropa dosti bolj konkurenčna, da lahko zaradi menjalnih tečajev in zaradi stroškov delovne sile že preselimo delovne mesta nazaj. Pomembno je tudi, da določimo, da točko preobrata, da se podjetje lahko odloči, na kateri točki lahko vrnejo delovna mesta, da mu lahko preselijo tovarne nazaj. Politiki lahko prepričujejo podjetnike, podjetja za to, da vrnejo podjetje domov. Ko pripeljete svoj posel nazaj, s tem pritem je tudi debavno verigo in dobavitelje, kot to rečemo, v zdravem kraljestvu s tem ubijemo dve muhi na en mah tem bomo preselili nazaj delo na mesta, ne samo v proizvodnji, ampak tudi v dobavnih verigah. Veliko delovnih mest smo izgubili v proizvodnji, vendar pa smo s tem tudi odprli druga in sekundarna dela mesta v dizajnu, v za visoko kvalificirana delovna mesta, vodilna mesta. Vsa ta delovna mesta podpirajo osredno proizvodnjo. Pomembno je tudi, da razumemo, da je investicija ključnega pomena. Treba je vzpostaviti ozračje, kjer bodo podjetja lahko cvetela, kjer bomo lahko izobraževali našo delovno silo in kjer bomo lahko spodbujali in pomagali podjetjem, da razumejo, da se plača preseliti proizvodnjo nazaj. 90 odstotkov podjetij bi raje delovalo doma, zato je res pozitivno vsaka vrsta preprečevanja, ki jo boste vzeli. Potencial je res velik. Če bomo lahko zagotovili porast cen in pa stroško delovne sile na kitajskem. Mislim, da bo kitajska postala še bolj draga, da bodo cene raste in da se bodo plače višale dosti hitre kot v Evropi. Za Kaldero v ZDA je zelo pomembno, da bomo sprejeli TTIP te tip, da bomo dobili proizvode iz ZDA, ki so narejeni iz tekstila, ki ga proizvedemo v Evropi. In to bomo lahko zgodili tako, da bomo znižali zakonodajno breme za poslovanje v ZDA in za poslovno sodelovanje med evropskimi in ameriškimi podjetji. Zato je zelo pomembno, da zmanjšamo administrativno breme mislim, da se vrnitev delovnih mest že dogaja, da ta proces poteka tudi v moji državi in v drugih, vendar pa je ključno odgovoriti na vprašanje, ste pripravljeni na vrnitev delovnih mest. Mislim, da veliko držav ni pripravljenih na to, zato je pomembno, da se zavedate tega pojava, da se dogaja in odvija že sedaj. Zato je treba pomagati podjetjem da se s tem čim lažje soočajo. Najlepša hvala, gospod Kaldera. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Manuelu Garciji Salgado, ki je zmeni sekretar za zaposlovanje in sektorsko politiko Nacionalni federaciji zaposlenih v kovinarski industriji. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav veliko zadovoljstvo mi je, da lahko tukaj danes sodelujem na današnji predstavitvi. Primere, ki jih bom pokazal v moje predstavitvi, grejo v čisto nasprotno smer, ker bom najprej predstavil reformo trga dela V Španiji, ki smo jo izvedli februar leta 2012, to je bila ideja Evropske centralne banke. Kasneje je to idejo sprejela tudi Evropska komisija. Naša vlada je sprejela to reformo, s tem je pozabila na svoje obljube v volivni kampanji in sprejela to, kar so ji zapovedali. Zelo pomembno je, da se pogledamo posledice te reforme da na to pogledamo širše perspektive. Prva posledica je, da je prišlo do zmanjšanja števila prijav in prejemkov socialnega zavarovanja in kljub tej reformi je brezposobnost večja kot pred reformo. Četrtina delovnih mest je začasnih v Španiji, začasnih je zaradi tega, ker ni nobene druge možnosti dela, še posebej za mlade. Četrtina mladih dela za določen delovni čas, plačani so po uri, torej na uro dela. 23 odstotkov je zaposlenih za določen čas. To pomeni, da je prišlo do zmanjšanja delovnih mest, kjer delavci uživajo določene pravice, vedno več pa je prekarnih delovnih mest. Torej, prišlo je tudi do porasti zaposlenih za določen, za skrajšan delovni čas. 61 odstotkov je sprejelo takšno delovno mesto ne prostovoljno, ker pač druge možnosti nimajo. Zato je prišlo do strukturnih sprememb na trgu dela v Španiji. Kot sem že dejal, je četrtina delovnih mest za določen čas. Vse to je sprožila kriza in tudi reforma leta 2012. Eh, Brezposelnost je dosegla 25 odstotkov v Španiji, glede na aktivno prebivalstvo, ki je v Španiji, torej gre za osebe, ki so sposobne za delo, vendar pa ne delajo. To so podatki, ki smo jih dobili julija leta 2015. Torej, brezposobnost je dosegla 22,37 odstotka. To je povzročilo tudi revščino zaposlenih, kar pomeni, da tudi tisti, ki so zaposleni, ki delajo, ne morejo zadovoljiti vseh svojih osnovnih potreb za življenje. To pomeni, da se je revščina povečala v Španiji. Govorimo o približno 20 odstotni stopni revščine v Španiji. Tudi brezposelnost med mladimi je ostala na zelo visoki stopnji. Glede na podatke julija leta 2015 je brezposelnost med mladimi dosegla skoraj 50 odstotkov, bolj konkretno 49,2 odstotka mladih, mlajših od 25 let je brez dela. in pri tem ne upoštevamo vseh tistih, ki so se izselili iz Španije, ki so začeli iskati delo drugot in s tem, da se ne upošteva vseh tistih priseljencev, ki so se odločili za to, da bodo zapustili Španijo in iskali delo drugot tudi doma. Dolgoročno brezposobnih je vedno več skoraj 2 milijona brezposelnih je tistih, ki ne prejemajo nobenih socialnih prispevkov za brezposelnost, gre torej za dolgoročno brezposelne in število dolgoročno brezposelnih se je podvojilo v tem obdobju. In Torej, naslednji korak je socialna izključenost, kar pomeni, da se te osebe verjetno nikoli ne bodo mogli vključiti na trg dela. To nam kaže ta graf, ki ga imamo tukaj. Kot vidite, je odstotek tistih, ki ne pridobiva in ne prejema nobene socialne pomoči, vedno večji. Povprečna dolžina pogodb, delovnih pogodb je približno dva meseca. Tudi v tistih sektorjih, kjer prej prekernih delovnih mest ni bilo, jih je sedaj veliko. Tudi v tistih sektorjih, kjer je bilo veliko dolgoročnih delovnih mest, bolj stabilnih delovnih mest, tudi tam je vedno več prekernih delovnih mest. Torej, prekernost se je več kot podvojila v industrijski panogi. To vidite tudi na tem grafu. Vidite pogodbe za določen čas. Vse to je doseglo približno 91 odstotkov v industriji kot tudi v sektorju storitev. Tukaj vidite, da se je število teh povečalo od leta 2010 do 2015. V industriji je veliko pogodb, četrtina pogodb takšnih, ki ne traja več kot sedem dni. Tudi število takšnih pogodb se je povečalo za več kot štiri. Vse to je prineslo seboj tudi ogromno odpuščen, kot na črni ponedeljek ob koncu poletja, ko je bilo v enem samem dnevu odpuščenih 333 tisoč ljudi. Kar pomeni, da ni zaupanja v stabilni gospodarski model, da ni pravega vzračja za podjetja, za podjetnost, veliko podjetij odpusti svoje zaposlene vsak konec tedna, zato da jim ni treba plačati prispevko za njih tudi ob koncu tedna, ker delajo samo čez teden. Kar pomeni, da je na trgu dela vedno več prekarnosti. Kakšne so alternative, kakšni so naši predlogi? Mi želimo, da bi Evropa, Evropa obdržala socialni model, da bi imeli uravnotežen model, ki bi bil konkurenčen. Ne moremo tekmovati in konkurirati z nižjimi in nizkimi plačami. To je prinesla s seboj reforma, medtem so se plače znižale za več kot 20 odstotkov. V Španiji seveda obstajajo vedno države, regije na svetu, kjer so plače nižje. Če to ni Bangladeš, bo to Afganistan ali pa katerakoli druga država drugod po svetu. Mi stavimo na evropski model in mislimo, da bi naš model, model moral biti popolnoma drugačen da bi morali staviti na aktivno industrijsko politiko na državni in na evropski ravni. To dvoje bi morali koordinirati, tako kot eh, smo predlagali v evropskih sindikatih, v evropskem parlamentu. Ta politika mora vključevati vidike, ki temelijo na okoljevarstveni industriji, na čistih energijah, na naložbah v raziskave in razvoj in v inovacije, naložbe v infrastrukture, socialni dialog, kolektivna pogajanja in harmonizacija, postopna harmonizacija zakonodaje delovnega prava. Ni prav, da imamo v različnih državah različna pravila, kar pomeni, da veljajo različna pravila iz istega političnega prostora. Ne smemo pozabiti na to, da moramo vlagati tudi v izobraževanje, v nova znanja, torej, da smo vodili na področju inovacij, na področju raziskav razvoja, da stavimo na potencial Evrope, ki ga imamo v primerjavi z drugimi regijami po svetu. Če se bomo odločili za drugo možnost, da bomo imeli vedno več prekarnih delovnih mest, da ne bomo spoštovali socialnega dialoga, bomo s tem spodkopali svoje temeljne načela in se podali v nasprotno smer. Tista podjetja, ki delujejo, so podjetja, kjer delavci bolj sodelujejo v proizvodni, v spremanju odločitev in tudi, da so delavci in zaposleni podjetji toliko kot sam podjetnik, kajti vsi zaposleni se zauzemajo za to, da bi držali svoje delo na mesta, da bi lahko preživeli svoje družine. Nižanje plač in prekernost povzroča vedno več revščine, s tem povzročamo tudi vedno več dolgotrajne brezposelnosti in s tem ravno tako ne bomo pripomogli k temu, da bi naše gospodarstvo resnično lahko zagnali, da bi s tem povzročili gospodarsko in socialno oživljanje. Mi menimo, da bi Evropska unija morala storiti korak naprej. Junkerjev načrt je korak v pravo smer, vendar pa ni dovolj. Evropska unija mora temeljiti na socialnem ravnovesju, na tem, da, bo, na tem, da bodo ljudje lahko dostojno živeli, delali in ne smemo dopustiti, da imamo prebivalstva, kjer je 50 odstotkov ljudi brezposelnih, namesto da bi ljudje prispevali svojim znanjem, svojimi sposobnostmi, ki smo jih sami oborožili z določenim znanjem z, nas, z našimi socialnimi modeli in omogočiti in moramo, da tudi sami prispevajo k oživljanju gospodarstva v naših državah. Najlepša hvala. Hvala lepa za te uvodne prispevke. Niste bili ravno najbolj optimistični, ampak recimo, da smo začeli z realizmom, pa bomo videli, kje potem končamo. Nekateri ste že zaprosili za besedo. Besedo najprej predaja Mariji Areni oziroma ne Edvardu. Edward, izvoli. Merci, hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi vsem trem gostom. Tri pričevanja, ki kažejo na to, kaj se danes dogaja v Evropi. Oziroma zadnji prispevek, ki govori o tem, kaj Evropa ne bi smela biti. Vesel sem, da sem slišal prva dva prispevka, ki govorita o socialnem dialogu, ki naj bi ustvarjal bogatstvo. To je pomembno povdariti. Vse preveč v zadnjem obdobju slišimo o tem, da je treba stigmatizirati ta delovni krok in socialni dialog. Mislim pa, da bi res morali pritegniti podjetja, da pridejo v Evropo. Hvala lepa, da ste izpostavili vse te elemente. Mislim, da zelo dobro znate prodati evropski socialni, gospodarski in fiskalni model. To je zelo pomembno. Pomembno je, da imamo socialno in fiskalno stabilnost, da imamo gospodarsko stabilnost. Če bi bil podjetnik, bi bila Evropa idealno območje, kamor bi lahko premestil svoje naložbe. Je pa res, da številni padajo v past. Ta sveta rast bo zagotovljena samo, če se bomo uspešno borili na področju dela. Poglejte, kaj se dogaja v Španiji. V Španiji so uničili pravice delavcev. Nekateri pravijo, da gre Španiji bolje, ampak o kateri Španiji govorijo? O finančni Španiji, o Španiji tistih najbolj bogatih, morda gre tej Španiji res bolje, ampak Španiji delavcev ne gre bolje. In kolega je to dokazal. Več kot 50 odstotno brezposelnost imajo med mladimi v tej državi. Na to res ne moram biti ponosen. Od leta 2010 so se delovne pogodbe skrajšale na manj kot dva meseca, plače so nižje. Ali je to res Evropa, ki si jo želimo? Ne, takšna Evropa naj bo brez nas. Mislim, da bi morali Evropo spodbuditi k temu, da naj stori več in drugače. Tudi predstavnik Kaldejre in mednarodne organizacije dela sta oba rekla, da mora biti Evropa bolj konkurenčna. Kljub vsemu smo še vedno uspešni na področju izobraževanja. Predvsem vse življensko izobraževanje je pomembno. Mislim, da je to naš ključni kapital za razliko od španskega modela, vi spodbujate pogodbe za omejen delovni čas, mi spodbujamo drugo, če želimo, da Evropa srednjeročno gledano najde izhod. Bojim se, da v Evropi uničujemo ta kapital, ki ga imamo, predvsem kapital z področja znanja. Velika kriza se pojavlja tudi na področju naložb ko gre za dostop do posojil. Mislim, da bi se Evropa morala nekaj naučiti iz teh zadnjih let, ko je vladala kriza. Mislim, da ne moremo več nadaljevati na tak način. Tudi predstavnik mednarodne organizacije dela je to povedal. Skoraj vse politike so namenjene temu, da se zavaruje naložbe. Preveč so zavarovali naložbe, naprimer v ZDA. In to je trenutni svet, v katerem živimo kar pomeni, da vse politike, ki jih vodimo, vključno z Junkerjevim načrtom, ki gre v dobro pravo smer, vodijo v zavarovanje naložb. Vsi pravijo, ja, pridite k nam, smiselno je vlagati tu, tu so vaše naložbe varne, trg dela je tisti, ki je nevaren, trg dela naj tvega, trg dela je tisti, ki postavlja pod vprašaj zadeve. Tako da bi se rad zahvalil gospodu Kaldejri, ki je rekel, da je Evropa lahko vse bolj konkurenčna, če bo znala ohraniti svoje vrednote, če bo vlagala v izobraževanje, v digitalizacijo. Obžalujem, da smo premalo govorili o podnebju in okolju v Evropi. Tudi ta dva elementa bosta vse bolj pomembna z vidika konkurenčnosti. Vsi se zauzemamo za to, da bi Evropa ohranila svojo okoljsko prednost, naprimer na področju obnovljivih virov energije. To je pomembno, zato ker sicer lahko pride do še večje delokalizacije industrije. Hvala lepa, še enkrat vsem trem govornikom. Hvala lepa, gospa McIntyre. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Vse tri predstavitve danes so se mi zdele osupljive. Hvala lepa gospodu Toresu, ker je prikazal tudi nekaj statističnih podatkov. Hvala, da ste izpostavili verjetne trende, čeprav še nimamo dovolj znanstvenih dokazov, da bi to temeljili. Sami ste podarili trende, se pravi, da prihaja do več proizvodnje v Evropi kot izven Evrope, da je vse več naložb v Evropi, vse manj naložb odhaja izven Evrope. Mislim, da je to zelo, zelo spodbudno. Zelo vesela sem bila, ko je Tony Caldera predstavil uspeh, ki ga dosega njegovo podjetje. Kako je sam pripeljal delovna mesta nazaj v Evropo, bolj konkretno v Združeno kraljestvo. Tudi ta njegov manifest, kako lahko pripomoremo k nadaljevanju tega trenda, je zelo zanimiv. Gospod Salgado, vi ste me spravili v rahlo depresijo, ker sem na no, vse zadnje ugotovila, da mi je hudo za Španijo. V mojem delu Evrope smo priča ustvarjanju novih delovnih mest, Priča smo tudi temu, da se plače povečujajo za 2,8 odstotka poprečno. Rekordno število ljudi je zaposlenih, tako da sem resnično žalostna zaradi španskih izkušenj. Moram reči, da ni treba, da so stvari takšne. Razumeti moramo, da je treba podjetnikom pomagati, ne smemo jih zaustavljati, ne smemo jih preobremeniti z birokracijo. Podjetjem lahko pomagamo, zlasti tistim, ki želijo delovna mesta vrniti v Evropo. Sama zelo podpiram podpredsednika komisije, gospoda Timrmansa, on je socialist, sama sem konzervativka, ampak on je socialist in resnično se strinjam s pristopom, ki ga je zauzel. Strinjam se z njegovo zamisijo o tem, kako sprejemati boljšo zakonodajo. Namreč z boljšo zakonodajo podjetnikom lahko omogočimo, da se več časa ukvarjajo s tem, kar jim je najbolj pri srcu. Verjetno se spomnite primera ki smo ga predstavili, namreč primer peka, ta bi moral imeti na voljo več časa za to, da peče kruh, ne pa da izpolnjuje posamezne formularje. Morda bi lahko govorci povedali še kaj več o tem, kako bi naprimer ta agenda z področja sprejemanja boljše zakonodaje pripomogla k izboljšanju situacije. Na kratko bi se dotaknila še inovacij. Zavedam se, da moramo biti kot zakonodajalci previdni, da ne bomo zadušili inovativnosti. Naprimer, smiselno bi bilo opredeliti, kaj želimo doseči, ne nujno, kako bomo to storili, ampak kaj želimo doseči. Če smo preveč restriktivni pri opredeljevanju stvari, ne dopustimo dovolj prostora za nov način razmišljanja in za inovacije. Zato se mi zdi izjemno pomembno, da obzorje 2020 izkoristimo na smotr način. V petletnem obdobju lahko znotraj tega obzorja porabimo 8 milijard. Pa tu ne gre zgolj za neke ohlapne vesolske raziskave. Pomembno je, da smo čim bolj praktični, da oblikujemo zadeve na inovativen način, da bodo tudi manjša podjetja imela kaj od tega, da bodo manjša podjetja lahko vse te možnosti tudi izkoriščala. Inovativnost je tista, ki majhnim podjetjem omogoča, da so konkurenčna. To je tisto, kar jim daje ostrino in prednost. To je tudi razlog, zakaj so potem večje možnosti tudi zato, da se vrnajo v Evropo tista delovna mesta, ki so se iz Evrope preselila oziroma da vrnemo tudi vse tiste delavce, ki smo jih včasih najemali v tujini. Hvala lepa vsem trem govornikom in prosim, če lahko odgovorijo na vse te tri moje točke. Um. Bodo, ko dobijo besedo. Juta Steinerk je naslednja, potem Marija Arena, Martina Labajeva in še nekaj drugih. Juta Steinerk. Najprej vsem trem govornikom prisrčna hvala, da ste si vzeli čas priti sem in nam predstaviti to tematiko. Odkar delam, zlasti odkar sem politično dejavna, doživljam svet, v katerem se podjetja so najprej selila iz ene države v Evropi v drugo, ker so tam bili stroški dela nižji, potem pa so zapustila ta podjetja celo Evropo, so šla v Azijo, sedaj se selijo dosti krat iz Azije v Afriko, zato da lahko proizvajajo z nižjimi stroški, pri tem seveda se osredotočajo predvsem na najnižje stroške, to je nižji stroški dela primer Kaldera je zanimiv, ampak sama se strinjam, da bi morda bilo bolje za Evropo, če prevzamemo regionalno odgovornost. Imamo nekaj dobrih primerov. Eden od govornikov je to povedal, namreč, da cenejše bo moče proizvajati vedno v drugih državah eh, sveta. Ampak konkurenčnost se mi zdi pomembna konkurenčnost na področju kvalifikacij, na področju tehnološke prednosti, na področju dobrega izobraževanja in v ta namen potrebujemo javne naložbe, tiste, ki jih eh, financiramo za davki, ki jih eh, odvajajo podjetja. Na ta način s temi davki lahko investiramo boljšo tehnologijo v boljše znanje in tako naprej. Torej gre za dve stvari na tehnici. Če ne bomo imeli dovolj davkov zaradi nižjih stroškov in tako naprej, ne bomo imeli ustrezno velikih javnih sredstev za investicije v socialno varnost. Mislim, da je naša naloga kot politikov, da vidimo vse plati medalje. In če si ogledamo konkurenčnost v Evropi, je treba govoriti o, o velikem, veliki eksploziji ustanavljanja novih podjetij v Grčiji. Na svetovni lestvici konkurenčnosti so ta podjetja, kar zadeva plače in uh, osebne dohodke, precej nizko. No, vi, gospod Kaldera, proizvajate potrošno blago, ki je pomembno. Vsekakor moramo tudi tukaj ustvariti ravnotežje, tako da bodo potrošniki ne samo po, eh, trošili svoj denar, temveč imeli možnost ga zaslužiti. Morda lahko vsi trije iz različnih vidikov se odzovete na naslednje. Gospod Kaldera, vi ste primer podjetja, ki se je vrnilo. Zanima me, ali imate sedaj, ali ste pripeljali nazaj enako število delovnih mest, kot eh, je bilo število tistih, s katerimi ste šli v tujino. Potem koliko podjetij poznate, ki so podobno kot vi delovala ali ste vi neke vrste pionir. Koliko jih je, ki vračajo kakovostna delovna mesta v Evrop, ne takšnih delovnih mest, ki jih je treba subvencionirati, glede na proračunske omejitve, s katerimi se vsi soočamo. Morda bi tudi iz Španije lahko dobili nekaj bolj konkretnih eh, primerov, kar zadeva kovinsko industrijo, avtomobilsko industrijo, industrijo eh, polproizvodov. Verjetno smo tukaj lahko nekoliko bolj konkurenčni. No, vi niste toliko kvantificirali primerov, ampak mene zanimajo konkretni primeri. In lepo je, da en primer imamo tukaj prisotno danes. Thank you, Maria Arena. Hvala lepa, Marija Arena. Hvala lepa. To javno predstavitev bi lahko organizirali skupaj z odborom INTA. Veliko pripomb smo slišali o tem, kaj se dogaja v Evropi zaradi delokalizacije, kaj se dogaja v evropskem gospodarstvu tudi zaradi globalizacije. Vsi trije ste omenili, kako pomembne so povezave med vsemi temi elementi. Sama sem članica od obeh odborov, tako da lahko govorim v imenu odbora za zaposlovanje in v imenu odbora INTA. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala Juta. Gospod Kaldeira, vi ste pojasnili, kakšne težave ste imeli, ko ste skušali Kitajsko pripeljati v svetovno trgovinsko organizacijo, ste pa tudi rekli, da podpirate TTIP. Ja, lahko vam povem, da bi lahko povabili evropsko podjetje, ki bi lahko povedalo ravno nasprotno od tega, kar ste sami povedali. Kakšno drugo podjetje bi reklo, ja, zelo veseli smo, da je Kitajska v svetovni trgovinski organizaciji, ker radi trgujemo z njo nismo pa najbolj naklonjeni te tipu, zato ker bo to povzročilo težave zaradi nelojalne konkurence. Tako da bi danes popolnoma z lahkoto neko drugo podjetje reklo nasprotno od tega, kar ste izpostavili vi. Kaj lahko storimo s tem v zvezi? Isto vprašanje zastavljam tudi mednarodni organizaciji dela. Priča smo o svobodni trgovini, mi želimo na vsak prem način na dnevni red ti pa spraviti tudi vprašanje trajnostnega razvoja. Kaj se bo dogajalo z okoljskimi standardi, kaj se bo dogajalo s standardni mednarodne organizacije dela. Vsi standardi, ki so namenjeni na vse zadnje dobremu počutju, socijali in okolju, bi morali biti vključeni v prostotrgovinske sporazume. Vi, gospod Kaldera, ste bili proti, kot sem rekla, TTIP-u, ampak oziroma ste bili za TTIP, neko drugo podjetje pa bi bilo proti TTIP-u. Kaj ti ti prosto trgovinski sporazumi ne bi smeli voditi do nelojalne konkurence. Danes smo priča zgolj trgovinskim sporazumom, ki vodijo nelojalno konkurenco za podjetja, naj bi oblikovali bolj enostavno zakonodajo, to je izgovor, ki ga imamo, ampak zdi se mi, da takšni sporazumi niso dobri zato, ker zakonodaja, kot, sem, kot jo sprejemamo, državljanov ne ščiti dovolj dobro. Sprejemanje boljše zakonodaje ne pomeni sprejemanje preveč ohlapne zakonodaje. Bolje je, da imamo dobro zakonodajo kot nobene zakonodaje. Potem je tu TISA, prostotrkovinski sporazum, ko gre za storitve. Uh, Sektorja storitev ne bi smeli deregulirati, ta sektor je vse bolj digitaliziran in v tem sektorju v tem trenutku ne obstaja niti eno samo pravilo. Poglejte, kaj se dogaja z podjetjem Uber. Američani uničujejo evropski model in tega ne smemo dopustiti niti sprejeti. Zato potrebujemo pravila, ko sprejemamo kakršne koli proste trgovinske sporazume. Želim si, da bi bila ta pravila zavezujoča pri vseh sporazumeh, ker je to edini način, kako lahko zaščitimo svoj model in svojo konkurenčnost. Hvala. Eh, Hvala lepa, Martina Djabalova. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz in tudi skupina Alde se zauzemamo za to, da bi podjetja prišla nazaj v Evropo, da bi se tudi delovna mesta vrnila nazaj v Evropo. To je pomembno zlasti z vidika ustvarjanja delovnih mest in z vidika mladih. Vesela sem, da je gospod Caldera rekel, da prihaja iz realnega sveta. Sama sem bila prav tako v realnem svetu pred letom in pol. Tudi sama sem pomagala podjetjem, ki potrebujejo nove strategije na področju naložb. V zadnjih 20 letih se je Evropa precej spremenila. Podjetja v začetku 90. let so se selila iz zahodne v vzhodno Evropo, to moram povedati, zaradi komparativnih prednosti na področju stroškov trga dela, energije, stroškov zgradb in tako naprej. Potem so se podjetja selila na druge trge izven Evrope vendar so se razlogi spremenili v zadnjih 20 letih. Na začetku je šlo zgolj za primerjalno stroškovno prednost, potem je šlo za dostop do novih trgov, ker je bilo strateško pomembno, da deluješ tudi drugod, da si aktiva na drugih trgih. Potem pa je bil pomemben element tudi fleksibilnost na trgu dela. V nekaterih evropskih trgih dela ni bilo dovolj fleksibilnosti, zato so se podjetja preselila drugam. Včasih so se podjetja selila tudi zaradi usposobljene delovne sile, ki jo v Evropi niso našla. Torej obstajajo različni razlogi. Vsako podjetje ima svojo mednarodno strategijo, zato moramo na zadeve pogledati z različnih zornih kotov. Gospod Kaldera, prosim, še naprej se pogovarjate s politiki o svojih potrebah, o potrebah industrije, MSP-jev, obrtnikov. To je tisto, kar potrebujemo in mislim, da bi vedno morali imeti na voljo aktualizirane podatke o tem, kaj industrija in MSP-ji potrebujejo. Par vprašanj imam. Najbolj pomembno vprašanje je naslednje in res me zanima mnenje vseh treh govornikov. Omenila sem različne stroške, omenila sem nove trge, omenila sem fleksibilne trge dela, usposobljeno delovno silo. Uh, Zanima me naslednje. Kaj je po vašem mnenju v tem trenutku tisto, kar lahko Evropska unija ponudi v primerjavi z drugimi trgi? Ali je pri nas delovna sila boljša, ali je pri nas vreme lepše? Kaj je po vašem mnenju tisto, kar kot Evropa lahko ponudimo več kot ostali? Kaj lahko izkoristimo? zato da Evropo nekoliko bolje tržimo. Naslednja zadeva, no, bolj konkretno sprašujem gospoda Kaldero, kakšne dobre prakse in izkušnje imate z mladimi? Vajeništva, pripravništva, kako bi lahko te dobre prakse pripomogle k nudenju večjih zagotovil, kako lahko pomirijo posameznike. Kaj bi vi predlagali MSP-jem, da storijo za spodbuditev konkurenčnosti in gospodarske rasti, ko se selijo nazaj v Evropo? Kakšne konkretne ukrepe bi vi, na primer, pripravili? Še zadnja pripomba, to bi res rada povdarila, ker je to omenil tudi prvi govornik. Zelo vesela sem, da ste to izpostavili. Evropa ima sedaj odlično priložnost zato da vrne delovna mesta tudi na področju digitalizacije. Premalo veščin imamo, ko gre za IKT. Neverjetno je, da bo do leta 2020 v Evropi primankovalo kar 800 tisoč oseb, ki bi imele dovolj znanj in veščin z področja IKT-ja. 30 odstotkov državljanov v Evropi še vedno nima dovolj veščin in znanja z področja IKT. Hvala lepa, Gijom. Hvala lepa. Vsi trije prispevki so bili zanimivi. Vprašanje, ki ga imam, pa je naslednje. Če sem prav razumev, bi lahko zaradi višjih stroškov dela na kitajskem prišlo do vračanja delovnih mest v Evropo. Že pred desetimi leti smo se pogovarjali o tem, da ko se bodo plače na kitajskem povečale, bomo tudi mi postali bolj konkurenčni. Problem, s katerim se soočamo, pa je, da v tem umestnem obdobju v Evropi ni prišlo do kakšnih večjih sprememb. Nekoliko smo znižali standarde zaradi konkurenčnega pritiska, vendar če si pogledamo, kakšne zmogljivosti ima Evropa naprimer, ko gre za nove storitve, novo blago v primerjavi z drugimi državami, ugotavljamo, da smo precej šipki. Evropa precej zaostaja na teh področjih. Ugotavljamo tudi, da je vse manj zasebnih naložb in vse manj javnih naložb. Nasplošno smo precej zadolženi, vendar ne zaradi tega, ker bi vlagali, temveč zaradi krize, iz leta 2008, temveč ter, ter tudi zaradi politik, ki jih vodimo že več desetletij. Zanima me torej, kaj se dogaja danes z naložbami, kako se podjetja lotevajo tega vprašanja. V Franciji sicer vsak mesec prosijo za več zasebnih naložb, pa teh kar ni. Potem je pa tu še vprašanje stroška dela dve zadevi s tem v zvezi. Strošek dela se je v Franciji znižal, v industriji so plače niže kot v Nemčiji, pa to ni razlog, zakaj imamo sedaj pri nas nekoliko več naložb. Druga zadeva pa je vezana na popraševanje. Če bomo popraševanje znižali, se bo tudi zasebno zadolževanje še bolj povečalo in sledila bo podobna kriza kot v ZDA, ko je šlo za tako imenovano hipotekarno krizo. Tako da obstaja zelo pomembno vprašanje s tem v zvezi, kako naj izstopimo iz tega začaranega kroga, ko je vse manj popraševanje, ko se povečuje zadolženost in tako naprej. Mača. Dominik. Merci. Hvala lepa. Vrnitev delovnih mest pomeni, da je predhodno moralo priti do delokalizacije. Seveda smo to vedno obžalovali, da prihaja do delokalizacije, ampak Evropa očitno nima dovolj pristojnosti ni te volje za to, da bi storila kaj na področju zaposlovanja. Mislim, da je z kvalitativnega in kvantitativnega vidika prišlo do še slabšega položaja na področju zaposlovanja zaradi delokalizacije. Če bi se delovna mesta vrnila v Evropo, bi v Evropi verjetno bila spodbujena tudi gospodarska rast. Ampak do večje gospodarske rasti v Evropi bo prišlo verjetno zaradi stagnacije Kitajske, Indije in ostalih. Strukturno gledano se kaj bistveno ne bo spremenilo. NL. Stranka meni, da bi potrebovali novo evropsko strategijo, nadnacionalno, vendar ta ne bi smela biti preveč toga, upoštevati bi morala tudi nacionalne zmogljivosti. Tako da se zastavlja vprašanje, kdaj bo prišlo do vrnitve delovnih mest v Evropo. Predstavnik ILA je že povedal, da se delovna mesta ne vračajo nujno v tiste države, odkudr so odšla, temveč v države, kjer so stroški nižji. Zanima me, kakšen bo vpliv tega ali bo Evropa slejko prej prevzela tudi pooblastila in pristojnosti na področju zaposlovanja. Želimo si, da bi ta javna predstavitev osvetlila tudi resnične razloge, zakaj je prišlo do tako nenadnega spremenjenega pogleda v Evropi. Verjetno zaradi gospodarskih razlogov, zaradi precej na majavih nogah postavljenih razlogov. Stroški proizvodnje na kitajskem so se povečali, poleg tega so se povečali stroški prevoza iz Azije. Ali bomo lahko kitajsko kako nadomestili? Če bi se res nekje pojavil tak novi proizvodni Eldorado, bo verjetno to spodbudilo ponovno delokalizacijo. Gospod Kaldera je pravzaprav ključni predstavnik globalizacije. Gospod Kaldeira je šel iskat svoj beli kruh najprej na Kitajsko, ko je imel tega kruha dovolj, se je vrnil nazaj v Združeno kraljestvo in s tem je znova postavil izziv ZDA. Gospod Kaldeira ne brani niti interesov Evrope, niti interesov Združenega kraljestva, brani svoje interese. On pravi, da je naklonjen te tipu, da je odprava carinskih tarif. Smiselno, čeprav vemo, da bodo s tem odpravili socialne, okoljske in vse druge standarde. Verjetno bo to gospodo Kaldejri seveda ustrezalo, ker bo s tem lahko pripeljal tudi delovna mesta iz ZDA nazaj v Združeno kraljestvo. ZDA pa bodo verjetno prav zaradi tega množično odpuščale v Evropi v podjetjih, ki jih imajo. Tako da ta prispevek gospoda Kaldeire ni bil vreden veliko, ker on samo brani svoje interese in pika. Komisija bi morala upraviti tudi oceno učinka, zato da bi videli, v katere države se bodo vrnila delovna mesta, v katere sektorje in za kakšno vrsto delovnih mest bo šlo. Upam, da bomo na tej javni predstavitvi uspeli dobiti odgovore na vse vprašanja, ki jih imamo. Hvala. Mnogo vprašanj smo slišali in predlagam, da se jih lotimo pri odgovarjanju v enakem vrstnem redu. Gospod Torres bo začel, gospod Kaldera bo nadaljeval. Na njega je bilo naslovljenih nekaj neposredno njih vprašanj in potem bo nadaljeval gospod Salgado. Gospod Torres. Hvala. Zahvaljujem se vsem govornikom, ki so sodelovali v tej razpravi. Naj začnem z konceptom konkurenčnosti. Kaj je konkurenčnost v okviru mednarodne organizacije za delo? seveda, ko smo prvotno definirali konkurenčnost, smo izhali iz stroškovne konkurenčnosti. Prava konkurenčnost pa je, da so gospodarstva v Evropi so sposobna prilagoditi spremembam različnim novim tehnologijam, globalizaciji in tako naprej. To je seveda nekaj drugega kot stroškovna učinkovitost, konkurenčnost. Kaj se dogaja? Zaradi novih tehnologij se proces fragmentacije proizvodnje, do katerega je prišlo v preteklosti, odvija v nekem novem ekonomskem okviru. Stroški zakonodaje so postali nekoliko drugačni. To ne pomeni, da potrebujemo manj, ampak boljšo zakonodajo, manj drago zakonodajo. To je tisto, kar, je, kar sem mislil, ko sem rekel, da potrebujemo boljšo zakonodajo to je za mednarodno raven veljalo. Na nacionalni gre za več načel. Prvič, boljša zakonodaja pomeni zaščita, ampak zaščita tistih, ki potrebujejo zaščito. Mislim, da je Evropa vrsto let bila uspešna pri zaščitenju, pri varovanju podjetij, eh, potem procesov in svojih delavcev. V mnogih delih sveta je pač pravi problem v tem, da niso sposobni Eh, zaščitne zakonodaje izvajati. Zato je veliko korupcije, zato je veliko monopolov, slabega vladanja in neenakosti. Evropa dolgo časa je uspevala na teh področjih. Zaradi sprememb se mora seveda ta zaščita spreminjati. Drugi element dobre zakonodaje je predvidljivost za vse. V nekaterih državah je boljša zakonodaja postala seveda povezana z eh, varnejšim, bolj stabilnim gospodarskim okoljem. In tretja stvar je, da ne smejemo pravic z predpisi zamenjevati. Če govorimo o boljši zakonodaji na področju plačilnih sistemov, zdravstva in tako naprej, pravica do plače, pravica do uh, zdravstvenega varstva je nekaj, kar morajo države zaščititi. Vprašanje pa je, kakšni so predpisi, ki, jih, ki so prilagojeni novim okoliščinam za učinkovito zaščito. To je zelo na, pro, zelo na splošno povedano. V primeru Evrope nimamo povsem objektivnih študij, kar zadeva reforme trgov dela od krize. 70 odstotkov reform je bilo osredotočenih na manj zakonodaje, pri čemer pa nismo manj zaščitniški, nismo manj predvidljivi, gre za ohranjanje pridobljenih pravic. Mislim, da moramo na pameten, inteligenten način to početi, tudi pri uh, načrtovanju reform. Potem boljša zakonodaja na mednarodni ravni, o teti pa smo govorili. Moja organizacija nima uradnega stališča do teti pa, kajti o njem se še pogajajo. Ko bomo dobili dokončno besedilo, bomo lahko kaj rekli, ampak tukaj obstaja nekaj splošnih načel. Na splošno je pomembno, da tisti partner, ki ima najvišjo zaščito z zakonodajo, bi moral na nek način zmagati v teh eh, pogajanjih. Evropske države so bistvene konvencije, glavne konvencije mednarodne organizacije za delo eh, ratificirale. To je prednost za Evropo. Druga stran, torej ZDA, pa niso tega storile. sam sicer nisem politik, sem recimo raziskovalec, zaposlen v mednarodni organizaciji, ampak vi ste tisti, ki imate glavno besedo o tem procesu. Zagotoviti je treba, da bomo z, v pogajanjih dosegli lastne pogoje, ki so boljši kot v ZDA. Potem zaščita naložb. Tukaj sta dva problema. Prvič, vprašanje tveganja, da se med različnimi zakonodajami ali zakonodajnimi okviri vzpostavi konkurenčni boj. Dobro bi bilo, da bi v tem besedilu eksplicitno omenjali dejstvo, da socialnih oziroma uh, okoljskih eh, zakonov in predpisov ne smemo uporabljati za pridobitev konkurenčne prednosti. Potem vprašanje je, če pride do konflikta, katero sodišče, kdo bo arbitriral o takšnih konfliktih. Veste, da je Evropa sedaj prevzela vodilno vlogo, kar je spodbudno, namreč, da bi neko, javni, eh, neko javno arbitražno telo se vzpostavilo v ta namen. Potem vprašanje je, zakaj je Evropa drugačna, kar zadeva trg dela od drugih delov sveta. Dve stvari sta tukaj drugačni, po moje, če se primerjamo z ZDA, Brazilijo ali Kitajsko. Ponavljam, da imamo mi stabilno, relativno, uh, stabilno, relativno velik srednji sloj to je ekonomsko dobro, pa tudi politično in s socialnega stališča dobro. S tem zagotavljamo socialno varnost, kajti ljudje morajo dobiti z pritiskom srednjega razreda na politike vtis, da politiki delajo za njih, za njihove otroke in tako naprej. Torej, srednji razred je tukaj pomemben. Druga stvar. Spraševali ste o trgu dela. Pri nas je trg dela zasnovan na predpisih. Pri tem gre za spoštovanje pravne države in veliko institucij imamo mi, ki jih je težko razviti, postaviti na noge na Kitajskem, v Braziliji, v ZDA, ko gre za inšpekcije dela, ko gre za pravico do pritožbe na uh, delovnih sodiščih v Nemčiji obstajajo takšne dobre prakse, pa tudi drugot. Gre za institucionalni okvir, ki je drugačen od drugih delov sveta, ki skrbi za uh, spoštovanje pravil in predpisov. Torej, ta dva elementa se mi zdi, da sta glavni prednosti v Evropi. Potem vprašanje, kako pomagati MSP-jem je bilo zastavljeno tako kot pravi gospod Kaldera, finančni sistem za caplja za uh, gospodarstvom in za potrebami. Gospodarstvo se je spremenilo in seveda ima to posledice tudi za finančni trg. Vprašanje je, zakaj ni več delovnih mest, ki se vrača v Evropo zato ker enostavno ni javnih sredstev dovolj na voljo. Če bi povečali te javne naložbe, bi bilo moč marsikateremu podjetju pomagati pri tem vračanju delovnih mest. Druga stvar je izboljšati moramo finančni sistem. Evropa je bogata, bogat kontinent za zasebne bančnike, za zasebne investitorje, tudi tiste, ki niso vključeni v bančni sistem. Pri nas so banke zelo uspešne, ustvarjajo dobičke, zato ker se enostavno tradicionalne banke niso prilagodile zaradi krize novim potrebam po investiranju. In to je pereče vprašanje. V primeru Španije pa mislim, da tudi gospod Kadera je imel prosojnico, ki je to jasno prikazovala. Toliko za enkrat. Hvala. Thank you. Hvala. 7. Dajem besedo gospodu Kalderi. Hvala, predsedajoča. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja, kajti dosti jih je bilo. Če mi ne bo uspelo, se opravičujem vnaprej. Poskušal sem čim hitreje pisati in si jih zapisati vsa. Če se odzovem na oba druga govornika, bi rekel, da je že gospod Torres povedal bolj ali manj to, kar bi sam rekel, ampak v mojem sektorju bi lahko rekel, naši stroš torej stroški dela hitreje naraščajo na kitajskem, kot to pokažejo makroekonomski podatki. To je moja osebna izkušnja, ni nujno, da to velja za vse trge. Torej, morda v Evropo prihaja več priložnosti in hitreje, kot nekatere velike organizacije to zaznavajo. On ima sicer več podatkov za zbiranje dokazov, ampak vseeno, jaz imam osebne izkušnje. Kar zadeva to, kar je rekel gospod Garcia Salgado, bi instinktivno se odzval takole. Glede na takšno zelo visoko zaskrbljujočo raven brezposelnosti v Španiji, je treba z vračanjem delovnih mest v Evropo ustvarjati vzdržna in trajnostna delovna mesta, saj dolgoročno gledano. Ne želimo konkurirati z najslabšimi deli e oziroma delovnimi mesti, ampak še vedno je trg, na katerem eh, trg dela tisti, na katerem diktirajo vse delodajalci. Plače se povečujejo za tri odstotke letno, ne zaradi predpisov, temveč zaradi konkurence na trgu dela. Če moji sodelavci zaposleni ne bi bili zadovoljni z plačo, ki tako narašča, bi pač enostavno odšli. Mislim, da v Evropi lahko več naredimo, ne za zakonodajo, temveč za konkurenco na trgu dela. Seveda pa vem, da so različne države glede na ekonomski ciklus v različnih eh, situacijah to, kar je morda dobro za Združeno kraljestvo, morda ni dobro za vse, ampak v načelu eh, odgovor mora biti ne več zakonodaje, ampak konkurenca, konkurenčnost. Potem vprašanje, ki pravi, kako zagotoviti spodbude za podjetja, ki se želijo vračati v Evropo. Pomembno je za podjetje, kakošno je moje, ko pridemo do tistega roba, ko se odločamo, gremo nazaj v Evropo, potrebujemo pomoč organov, vladnih organov. To so lahko evropski organi, nacionalni, pa tudi lokalni. Ti morajo vedeti in spoznati, da je več delovnih mest v Evropi dobro in eh, če bi ti spoznali to potrebo, bi podjetniki na vseh eh, kontinentih to pri, pri, razumeli kot nekaj pozitivnega. Reforme trga dela ste omenili, kako olajšati podjetjem najemati delavce, kako zagotoviti tukaj fleksibilnost podjetjem. Primeri iz Španije so seveda ekstremni primeri. Predaleč je to šlo in strinjam se s gospodom Garcia Salgado, dom, ki je rekel, da zaposlovati ljudi za pet dni, potem jih pa v, v petek eh, zvečer odpustiti. No, to je nekaj, česar v Združenem kraljestvu ne bi moglo uh, uspeti. Imamo sicer pogodbe za Eh, skrajšan delovni čas, ampak to je vse skupaj zelo regulirano. Treba je omogočiti podjetnikom, da investirajo kjerkoli po svetu. Torej, kot politiki morate narediti Evropo čim bolj eh, privlačno, zato da zagotovimo, zagotovite naložbe v eh, osnovno opremo, pa tudi v ljudi, v njihove kvalifikacije. Torej, naša oziroma bolje rečeno vaša naloga je, da naredite Evropo pa vse države članice čim bolj privlačno za investitorje. To pomeni boljša zakonodaja, to ne pomeni brez predpisov, ampak boljši predpisi in potem več konkurence. Potem gospa Steinruck globalni trgi so pač globalni trgi, konkurenč, konkurenca poteka na svetovnem trgu, tako za Caldeiro to velja kot za druga podjetja. Zato je pomembno usposobiti naše delavce, da lahko tako konkurirajo. Mislim, da je treba z davki, ki jih podjetja plačujemo, eh, zgraditi vso infrastrukturo, ki nam bo v pomoč. Sveda pa, da obdavčitev teh podjetij ne more biti prevelika, ne sme biti prevelika, da ne bi mogli obstati. Tu je ravnotežje potrebno. Mislim, da imamo kot kontinent dovolj infrastrukture in dovolj dobro infrastrukturo, da lahko podpiramo podjetja, ki se želijo vrniti v Evropo. Ne smemo obdavčiti podjetij tako, da ne bodo več kon konkurenčna ne v Evropi, ne v Evropi na svetovnem trgu. Eh, izjava avtomobili ne prodaja avtomobilov se mi je zdela kar posrečena. Res je, v ljudi je treba vlagati. Mi smo za 25 odstotkov povečali število zaposlenih v Združenem kraljestvu, za enako odstotek, za 25 odstotkov pa znižali na kitajskem. Pravzaprav smo skoraj dobesedno vsa delovna mesta iz Kitajske preselili nazaj v Združeno kraljestvo. No, sedaj je to uspešno podjetje. Potem naslednje vprašanje. Pravite, svetovno gospodarstvo je razdrobljeno, zapleteno, strinjam se z vami. In globalno gledano, tiste države, ki se odzivajo na izzive tega gospodarstva, ki je razdrobljeno, bodo preživele minister za finance v Združenem kraljestvu ima zelo enostavn rek, ki ga je ukradel nekomu, ki je pomagal v 80-ih letih nogometnemu klubu eh, Liverpool. Šlo je za gospoda Heseltajna, ki je rekel, da se moramo spopasti z izzivi kot posamezniki in kot eh, skupnosti, kot države. In Mislim, da je kar zadeva te tip enostavno. Mi imamo globalno podjetje, delamo na globalni ravni, prodajamo na globalnem trgu in v prihodnosti, če bo prišlo do znižanja eh, carinskih eh, tarif, bomo lažje kupovali surovine, ki jih potrebujemo za svoje proizvode v Evropi. Eh, lahko bomo na ta način vzpostavili boljšo dobavno verigo v Evropi, ne glede na to, kje bo potekala proizvodnja. Te proizvode bomo potem prodali v ZDA, ki bodo nadomestili tiste proizvode, ki jih je v preteklosti na ameriški trg izvažala Kitajska. Torej, s tem, da imamo svetovno global, eh, globalno dobavno verigo, bomo bistveno lažje poslovali ne samo v Evropi, temveč tudi na globalnem trgu. Postavili ste mi neposredno vprašanje v zvezi z STO in o tem, da smo šli na Kitajsko. Ja, mi smo se morali odzvati na svetovne izzive. Kadar je izziv pred vami, lahko se najn odzovete na več načinov. Lahko se odzovete ali pa ignorirate takšen izziv v Združenem kraljestvu je marsikdo uh, ignoriral podjetja, ki so bila v težavah. Delovna mesta so zato propadla. Mi smo šli najprej na Kitajsko kot neka vrste obrambna taktika. Kajti tam smo imeli kupce, ki so želeli eh, proizvode, ki so na nek način dobili navdih v Združenem kraljestvu, ki pa so bili prilagojeni stroškovno takratni kitajski kupni moči. Ko smo šli na Kitajsko, smo najprej razstavljali na sejmih britanske proizvode, ki so jih oblikovali v Združenem kraljestvu, izdelali pa na Kitajskem. Mnogi na Kitajskem so bili navdušeni nad eh, evropskim dizajnom in proizvodnjo, ki je potekala na Kitajskem. Mi smo torej na ta način obranili nekatera delovna mesta na področju oblikovanja, financ, zagotavljanja storitev. Na ta način smo ne samo rešili podjetje v Združenem kraljestvu, kajti prej sem že rekel, da smo eno tovarno ohranili v Združenem kraljestvu. Ker smo se tako obrambno odzvali, smo ustvarili novo priložnost na svetovnem trgu neko grožnjo, ko se je pridružila kitajska STO-ju, smo torej pretvorili v priložnost. Tudi, združ, tudi Amerika in nekateri drugi proizvajalci so ugotovili, da ne morejo konkurirati Kitajcem. Zato so se odločili, podobno kot mi, da gredo na kitajski trg fizično, s fizično prisotnostjo. Torej, jaz sem prodal proizvod, ki je bil oblikovan v Združenem kraljestvu, narejen je bil na kitajskem, prodali so ga v Ameriki. In sedaj je več evropskih, torej proizvodov, ki jih naredimo v Evropi, v Kaldeiri, našlo mesto na ameriškem trgu. Na nek način smo torej skozi stranska vrata preko Kitajske prišli na ameriški trg s svojimi proizvodi. In to je pomemben nauk. In zato, po mojem mnenju, lahko, moramo čim prej skleniti teti. Potem bomo namreč imeli enake pogoje za delo vsi. Danes je težko evropskim podjetjem prodajati v ZDA zaradi ne Atlant, samo Atlantika, ki pomeni dodatne eh, prevozne stroške, ampak tudi zaradi drugačne zakonodaje. Mislim, da na ta način bomo lahko, ko bo TTIP sklenjen, z evropskimi proizvodi na ameriškem trgu nadomestili kitajske proizvode. Če se odzovem še na eno vprašanje. Izkušnje v realnem svetu so seveda nekaj, kar je dobrodošlo in Mislim, da tudi podjetniki, ne, tako kot eh, politiki bi morali v realnem svetu nekoliko bolj biti prisotni, bi tudi podjetniki se morali večkrat srečevati s politiki. Pravite, stroški so realnost, konkurenca je realnost. To niso neki sloni v uh, trgovini s porcelanom, temveč je to nekaj, kar je dejansko res. Če bomo ustvarjali dobiček, kot ste rekli, niso avtomobili tisti, ki prodajo avtomobile, niso avtomobili tisti, ki kupujejo avtomobile, temveč so ljudje tisti, ki delajo avtomobile in ti ljudje so tisti, ki kupujejo avtomobile. Zaradi tega je bilo zelo pomembno za nas, da smo šli na Kitajsko. Trgi, ki so nam sedaj o, se odprli zaradi tega, ker, bili, ker smo bili prisotni na kitajskem trgu, so trgi, ki jih sedaj pokrivamo z evropsko proizvodno. Torej, soočili smo se z globalnim problemom, našli smo za en globalno rešitev. Moje podjetje, mislim, da je nekaj naredilo, kar je pomembno tudi za vas politike, kajti tukaj v tej dvorani je treba si ogledati, kakšne so uh, nevarnosti in izzivi, s katerimi se soočamo. Potem mladi. Mi razvijamo nove, usposabljamo nove oblikovalce, nove dizajnerje. V Združenem kraljestvu je ta profesija sploh zelo napredna. V Evrops, na evropskih trgih potrošniki seveda vedo, kaj hočejo. V Italiji narejeno obleko, v Nemčiji narejen avtomobil in uh, tako naprej. In to je bilo za nas pomembno, ko smo vračali delovna mesta. Podjetja, ki so v preteklosti bila prisotna na kitajskem trgu, so imela priložnost zmanjšati svoje stroške in na ta način ustvariti dohodek, dobiček, ki so ga potem lahko investirala v Evropi. Od podjetij, ki vračajo delovna mesta v Evropo se mač, marsikaj naučiti. Pred desetimi, dvanajstimi leti smo šli na Kitajsko in sedaj po desetletju delovna mesta vračamo v Evropo in, in Kitajcem prodajamo blago, ki so ga prej sami delali kot uh, nekaj schizofrenega. Potem Martina sprašuje o digitalnem gospodarstvu. Mi imamo dobro zgodbo s tem v zvezi. Na, v centru Expo tukaj v Bruslju je bila na začetku meseca, je bil velik sejem, mod se je imenovala in prisotni smo tukaj vedno, vsako leto. Letos pa smo ugotovili, kaj špansko podjetje, ki je več kot milijon evrov eh, vložilo v digitalne tiskalnike, je sedaj razvilo novo tehnologijo za cenejšo proizvodnjo tekstilnih eh, izdelkov, bolj torej cene kot kitajski konkurenti. Še enkrat, špansko podjetje z investicijami v digitalno tehnologijo oduzelo delovna mesta in naročila Kitajcem. Ne samo proizvodnjo, temveč tudi eh, prodajo, mm, oblikovanje in tako naprej. In to majhno podjetje je na koncu kupilo neko podobno kitajsko podjetje, ki je bilo prej velik konkurent. sedaj prihaja v naši, našem sektorju do vse več delovnih mest zaradi digitalne tehnologije. Več oblačil in tekstilnih proizvodov lahko bolj konkurenčno naredimo tudi z digitalizacijo. In še gi, pomembno je, da politiki veste, kje se prelamlja pri odločitvah posameznega podjetja. Vsako podjetje se v določenem trenutku znajde v dilemi iti nazaj domov ali ne. Če eh, politiki, podporne mreže in tako naprej razumejo, zakaj gre in jim lahko takšnim podjetnikom pomagajo, potem bo ta proces hitrejši. Cela podjetja bodo ne samo vračala delovna mesta nazaj, temveč tudi delovna mesta v celotni dobavni verigi. Recimo v proizvodnja uh, avtomobilov v Združenem kraljestvu. Mi proizvajamo Land Roverje, Jaguarje in še nekatera draga vozila v Liverpoolu. In tu je ravno področje, kjer se vračajo delovna mesta z uspešnim gospodarstvom. Tudi se stališča naložb, če se vrnem na vprašanje GIA dodana vrednost, kreativni proces, dizajn in tako naprej. Rekli ste, da je Evropa enkratni trg. Ja, res je. In enkratni kontinent, kar zadeva za misli, inovativnost in tako naprej. In zato sem zelo ponosen, da je Združeno kraljestvo eno najbolj inovativnih držav. S Z ustvarjanjem novih proizvodov, novih zamisli dobimo priložnost za to, da te zamisli izkoristimo in eh, svoje proizvode plasiramo na svetovnem trgu. Dominik je bil kritičen, no seveda, kot ste pričakovali, se z večino njegovih ugotovitev ne strinjam. Pomembno je, da Dominiku tudi drugi politiki ne sprašujete, kaj pa če, kaj pa če jaz sem dokaz, živi dokaz tega, da ne moremo si reči ali, temveč vedno kdaj, kdaj bomo šli, kdaj bomo ugotovili nove možnosti. Tu je neposredne naložbe so prišle do neke vrste roba v Evropi in mislim, da je sedaj treba na makroravni ustvariti pogoje za to, da jih bomo še bolj pritegnili. Moj, moj majhen primer to kaže, pa tudi drugi majhni primeri kažejo na to, da je to zelo koristno za to celino. In izkoristimo to priložnost. Poslovna dejavnost poteka zaradi ekonomskih razlogov, je nekdo rekel. Ja, seveda, gre za ustvarjanje nove vrednosti, bogatstva, delovnih mest eh, in seveda vlade potem eh, redistribuirajo ustvarjeno vrednost oziroma bogatstvo. Vse v načelu. Gospodo, gospoda Kaldero ste hoteli uh, obtožiti, da ne delam posod in tako, kot je potrebno in da sem se preveč hvalil. Veste kaj, ko smo bili v krizi, smo delali z izgubo, ampak z evropskimi dobavitelji, svojimi partnerji smo uspeli z tem novim eh, modelom. Ustvarjamo kreativnost, vrednost in tako naprej. V povzetku naj omenim, da smo kot podjetje Kaldera uspeli na globalnem trgu, zato ker smo konkurenčni na globalnem trgu. Evropa bo uspela globalno, samo če bo konkurenčna na svet, v svetovnem okviru. To moramo vedeti. Hočemo, če hočemo biti protekcionisti, se braniti in tako naprej, moramo vedeti, da bomo samo, če bomo ponudili ustrezne pogoje podjetnikom in uh, financerjem, jih pritegnili v. Evropo. Mi smo preživeli krizo, sedaj smo uspešni in še enkrat nauk. Če se lahko spreminjamo, če se lahko reformiramo, če postajamo kot kontinent bolj konkurenčni, bomo ne samo preživeli, temveč bomo tudi ponovno uspešni in postali vodilna sila v svetovnem okviru. Najlepša hvala. Veliko vprašanj smo zastavili gospodu Kalder. Imate še eno vprašanje? Čisto na kratko bi rada spomnila na vprašanje, ki sem ga zastavila glede izkušenj gospod Kaldera, če obstajajo še druga podjetja, ki so pripeljala nazaj delovna mesta v Evropo. Leta 2012 je televizijska hiša BBC izbrala podjetje za dokumentarno oddajo o zgodbi o podjetju, kako podjetja zmanjšujejo svoje dejavnosti na kitajskem in da selijo zopet delovna mesta v Evropo. Poglejte si oddaj, menuje se Town Taking in China. Kar je bilo zanimivo v tej dokumentarni oddaji, je bilo število podjetij, ki počne ravno to. Ko so zaključili z dokumentarno oddajo, so producenti dobili na stotine prošen in vprašanj podjetij, ki so želela storiti enako. Mislim, da jih je bilo več tisoč, tudi mi smo prvi nismo edini, mi smo vodilni pri tem, ko silimo nazaj delovna mesta v Evropo. In glede na dokumentarno oddajo sem prepričan, da je takšnih podjetij veliko. Najlepša hvala. Gospod Salgado, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Čisto kratek bom, če ne bom zamudil let, jutri pa je praznik v Barceloni. konkurenčnost smo že opredelili, to je storil gospod Torres in to je v skladu s pravili igre, ki je grama. Če ne bi imeli pravil, bi se vrnili v 19. stoletje v služnjerastniški sistem. Gre za zgodbo mačka, ki je lačen in mora zaradi tega vsak dan loviti miši, ko pa nekega dne miši ne lovi, ubijajo mačke. Tega si ne želimo v Evropi. Kakšna prednost Evrope? Prestižno, <clears throat> prestižen sloves, dizajn, visoka tehnologija, registrirani patenti, znanje, sposobnosti, ukrepi za male in srednje velika podjetja, um, ukrepi za dostop do kredita. Imamo mala podjetja, ki so imela zelo dobre ideje, vendar pa niso imela dostopa do finančne podpore in finančnih posojil. Ko propadejo mala podjetja, to za seboj zapusti opustošenje, kar je zelo težko popraviti nazaj in to v državi, kjer 90 odstotkov industrije predstavlja ravno mala podjetja. To so podjetniki, ki menijo, da morajo uložiti v gospodarstvo, v podjetja, v dejavnost, ne pa v špekulacije na borzi, kar je zelo dobro. potrebujemo več financiranja takšnih projektov, vložiti moramo v infrastrukturo. Infrastruktura je vedno slabša, tudi drugot po Evropi. Treba je ustrajati pri izobraževanju in šolanju, potrebujemo energetski načrt za Evropo. To je nujno potrebno za konkurenčnost naše industrije, za prihodnost, za delovna mesta, ki jih ustvarja industrija. Dokazano je, da potrebujemo svoj energetski model in da bomo s tem lahko poskrbeli za nova delovna mesta. To je povezano s konkurenčnostjo in z napredkom. Sektori v Španiji, ki so cvetela v teh časih, so bili sektori, kjer obstaja veliko ravnovesje med kolektivnim pogajanjem in socialnim dialogom. Naprimer, avtomobilska industrija smo drugi največji proizvajalci avtomobilov v Evropi. Dialog poteka že pet let, kajti Izdelava avtomobila traja pet let od zasnove modela do prvega prototipa. Tudi vesoljska industrija zelo dobro deluje, drugi stroji, strojna industrija, vendar pa potrebujemo model, ki bo deloval. Ne moremo konkurirati z trgom dela z, z nizkimi stroški, kajti če ne bomo imeli industrijo, ki se bo selila drugam v Evropi, pa bo ostala samo prekarnost in negotova delovna mesta. Začasne pogodbe ne pomenijo večjo potrošnjo, potrošniki ne bodo zato zapravili več, ne bodo kupili novega avtomobila in tako dalje. Zato pride do začanega kroga in to je treba spremeniti. In gospa neenakost v Španiji, kjer se trdi, da gospodarstvo raste za 2 odstotka letno, to ne drži, veliko se laže. Tisto, kar smo storili v Španiji na trgu dela, je izguba skoraj milijon delovnih mest. Uničili so 800 tisoč delovnih mest in namesto teh 800 tisoč delovnih mest so ustvarili štiri prekerna delovna mesta. To je resnica, to je prava resnica, to je resnična katastrofa. Ta model ne deluje. Politika, ki jo izvaja Španija, je laboratorij, ki ga želijo razširiti na preostali del Evrope. Ta model ne deluje. Seveda bomo vedno več, eh, imeli vedno več ostalih držav, kjer bodo stroški nižji ljudje niso potrošni material. Politiki morajo ustrajati pri tem in popraviti to, kar se dogaja. Če so ljudje za nas potrošno blago, ki ga upravimo in odvržemo, potem naši politiki ne bodo ukrepali prav in bodo zašli na nevarno ozemlje. Imamo konvencije mednarodne organizacije za delo in teh konvencij se ne držimo v Evropi. Gre za ministrico, ki imamo v Španiji, ki se ne drži teh, organi, teh eh, pravil, se ne drži konvencije, kar pomeni, da se ravno tako ne odeležuje srečan na vrhu. To za seboj pripelje tudi druge posledice, sodne procese in tako dalje. V Evropi imamo alternativo, alternativni načrt, ki smo ga predstavili Evropskemu parlamentu v okviru Evropskih sindikatov, kjer smo predstavili načrt za oživljanje industrije. Imamo zelo pomembne izzive, digitalna agenda na primer, vendar pa, če tega ne povežemo z industrijo, lahko s tem škodimo tudi naši industriji. To je zelo pomemben izziv. Treba je spoštovati zelo pomembne vrednote, ki smo jih že prej omenili. Te tip pa mora ravno tako delovati za naše državljane, če ne bo to postal trejatski konj. Pogajanje mora biti bolj transparentno in sočasno treba vključiti pravila za to, da lahko naši državljani tudi spelujejo. Najlepša hvala. Hvala lepa za vse prispevke. Ta razprava je bila zelo zanimiva in tudi konkretna. omenili ste vprašanja, s katerimi se ukvarjam in jih obravnavamo tukaj v tem odboru. Zato se vam iz srca zahvaljujem in upam, da boste še ujeli vaš let domov. Hvala. Sedaj gremo lahko na naslednjo točko na dnevnem redu, gre za mikrofinanciranje za socialno vključenost. Gre za izmenjavo mnenja o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča. Besedo bom dala najprej gospe Ivanovi. Pozdravljena. Predstavili nam boste poročilo, potem pa bomo dali besedo poslancem za razpravo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj v odboru za zaposlovanje živo. Se spominjam naše razprave o poročilu v zvezi z garancijo za mlade. Upam, da bo tako tudi v tem primeru. Najlepša hvala za vaše vabilo, da lahko tukaj predstavim posebno poročilo o finančni pomoči za mikropodjetnike. pred poletjim odmorom smo objavili to poročilo, v ponedeljek sem ga predstavila v odboru za proračun, danes pa tukaj v vašem odboru. Naj začnem z informacijami, ki so pomembne za to temo. Verjetno se vsi zavedate tega, da mikropodjetniki igrajo pomembno vlogo pri boju proti izključenosti, proti revščini in s tem, da ustanavljajo mikropodjetja. Zelo težko je dostopiti do finančne pomoči, konvencionalnih bančnih posojil za te podjetnike in zato smo ustanovili mikrofinančna posojila in finančna pomoč. To dobimo predvsem preko Evropskega socialnega sklada preko subvencij, posojil ali preko finančnih orodij. Omogočamo dostop do financiranja posojil in do drugih jamstev. Imamo tudi IPMF, ki je finančni instrument za mikrofinanciranje, ki je del investicijskega sklada ki ga podpira komisija. S tem tudi olajšamo dostop do jamstev in do posojil. Leta 2006 smo imeli 117 takšnih programov v državah članice za obdobje 2007-2013, kjer smo sprejeli nekaj ukrepov za podporo samozaposlenim in zagonskim podjetjem. Zato smo namenili subvencije v znesku malo več kot 2 milijona evrov. Imamo finančni instrument, ki obsega 820 milijonov evrov do leta 2013, imeli pa smo 203 milijona evrov za EMPF. 100, 3 milijone smo dobili iz evropskega proračuna. Lahko vidite, da gre za zelo visoke zneske, za veliko sredstev. To področje smo analizirali in skušali ugotoviti, kako zelo očekovita je pomoč za mikrofinanciranje. Cilj te revizije je bil, da ugotovimo, če smo s temi finančnimi sredstvi lahko zadosili potrebam mikropodjetnikov. Obiskali smo pet držav članic Nemčijo, Grčijo, Italijo, Polsko in Romunijo. Tam smo ocenili pomoč Evropskega socialnega sklada in EMPF-ja in poskušali oceniti učinkovitost pomoči. Ocenili smo tudi informacije na ravni držav članic in na ravni komisije glede stroškov izvajanja teh mehanizmov in uporabe teh mehanizmov. Vemo, da so ti stroški zelo pomemben element v celotnem postopku. Ugotovili smo, nažalost, da je veliko pomankljivosti in šitih točk. Koristno pa je tudi, da jih izpostavimo, da jih omenimo, zato da se iz tega lahko kaj naučimo, da iz tega zvlečemo nauke in da se uspešno izognemo napakam v prihodnosti. Videli smo veliko pomankljivosti pri načrtovanju in oblikovanju te vrste pomoči, in ta, to pomoč smo oblikovali ne da bi upoštevali potrebe mikropodjetnikov. Pomankljiva je bila tudi investicijska strategija, imeli smo tudi pomankljive sisteme za oceno tvegan. Subvencije niso bile učinkovite zaradi pomankanja informacij v situaciji, kjer je zelo težko pove, povleči splošen zaključek glede pomoči ESF-a za mikropodjetnike. Ravno tako nismo imeli dovolj informacij glede stroškov za uporabo teh sredstev. Nasplošno lahko rečemo, da je pomoč prišla do mikropodjetnikov. Polovica teh je bilo prej brezposelnih in Finančna pomoč je bila v skladu z njihovimi potrebami. Ugotovili smo, da bi lahko to pomoč bolje usmerili, ciljno usmerili in bolj upoštevali potrebe mikropodjetnikov. Na podlagi teh ugotovitev imamo tudi poročilo, ki vsebuje veliko priporočil na področjih, kjer bi lahko izvedli veliko izboljšav, zato da bi lahko povečili, povečali učinkovitost uporabe teh sredstev. Še posebej priporočamo državam članicam, mm, da pri oblikovanju finančnih instrumentov ocenijo potrebe. Pre, pri, priporočamo tudi komisiji, mm, da pogoji uporabo finančnih instrumentov s tem, da se uvede zelo trden mehanizem za oceno tvegan. Treba je tudi uvesti ukrepe za to, da se še posebej doseže najbranljive in brezposelne. Istočasno pa priporočamo komisiji za naslednjo obdobje, da nadalje analizira stroške, za uporabo in črpanje teh sredstev, za subvencije, za to, da resnično dobimo sliko situacije in da identificiramo najboljše prakse in da zmanjšamo stroške. S tem menimo, da bomo dobili bolj učinkovito finančno pomoč mikropodjetnikom. Toliko na kratko. Z veseljem bom prisluhnila vašim komentarjem in prispevkom. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Šulc, poročevalec. Izvolite. Lahko zastavite vprašanja in date komentarje. Izvolite. Gospa predsedujoča, to bom z veseljem tudi storil. Skušal sem držati časa. Najlepša hvala za poročilo, za predstavitev, za informacije. Tudi sam sem si prebral to poročilo, ki obsega 34 strani v nemški različici. Veliko stvari nisem stotstotno razumel, zato bi želel zastaviti nekaj vprašanj. Naprimer, malce sem bil presenečen, ko primerjate ESF in po poseben sklad EPMF in lahko bi rekli, da tukaj primerjamo in mešamo hruške in jabolka, kajti imamo operacijske programe, ki se razlikuje med seboj. V enem primeru gre za sofinanciranje, v primeru ESF in pri EPMF gre za posojila iz zajamstva. Torej, zanima me, če vi menite, da je ta primerjava umestna. Vaše gotovitve so seveda dobre, vendar pa pri EPMF so stroški predstavili samo nič celih 5,7 odstotka, pri ESF-a pa, pa smo gotovili, da gre za 3,2 odstotka. Tukaj je že velika razlika. Imam dve konkretni vprašanji. Dejali ste, da ste pregledali pet držav, da ste jih tudi obiskali, med njimi tudi moja država Nemčija. Pri mikrofinančnih programih pa Nemčija ne sodeluje. Zanima me, zakaj ste izbrali Nemčijo in ne kakšne druge države, ki je sodelovala v tem programu. In še komentar. Če sem prav razumel to poročilo, imamo veliko različnih sistemov za upravljanje EPMF in da bi s tem lahko prevzeli vlogo ESF-a v nekaterih primerjih. Kako vi ocenjujete to možnosti, da bi lahko prevzeli nekaj teh prodanih sistemov? Javier López. Javier López. glede na to, što mi ne možemo stvali jedno. Najlepša hvala. Tudi mi smo natančno prebrali to poročilo. In kot pravite, imamo posebne potrebe mikropodjetnikov in mikroposojil v Evropski uniji. Imamo EPMF in ESF, ki se razlikujeta med seboj. Imamo 27 projektov ki obsega pet držav. Rade bi zastavili vprašanje glede nekaterih zaključkov, ki ste jih vzpostavili v poročilu. In to je, da nimate prejšnjih študij, analiz glede potreb mikropodjetnikov in da ni dovolj mehanizmov za upravljanje z tvegani. Zanima me, kakšne so posledice zaradi tega, kako bi lahko to popravili v primeru Evropskega socialnega sklada. Ravno tako ni prejšnjih strateških analiz. Zanima me, kakšne so lahko posledice tega oziroma kako bi projekti lahko potem išli iz teh sistemov. Imamo tudi poglavje zasebnega kapitala, ki ga kritizirate. Imate pa drug mehanizem, ki je EPMF, ki ima sposobnost za to, da pritegne zasebni kapital in da ima veliko vzvodov. Tudi tukaj se primerjata oba programa med seboj zanima me tudi, kaj vi menite o težavi, ki lahko nastane v poročilu, kjer se skuša ugotoviti socialne posledice takšnega projekta. Govorili smo tudi o sociogospodarski vlogi posojila v tem primeru. V poročilu piše, da nimamo dovolj informacij glede končnih uporabnikov, da nimamo dovolj informacij glede eh, uspešnosti projektov. Tudi to je zelo pomembno, da lahko ugotovimo uspešnost teh posojil in projektov in da bi tako lahko opredelili projekte, ki so bili uspešni in kakšen vpliv so imeli ti programi na uspešnost teh projektov. ko bo računsko sodišče zopet opravljalo revizijo, ravno tako prosimo, da nam podate poročilo, da lahko skupaj pregledamo to področje. Najlepša hvala, gospod McIntyre. Najlepša hvala. To poročilo se mi zdi izredno zanimivo. in zelo sem vesela, da ste zopet tukaj. Kaj ti zdi se mi, da če razumemo učinkovitost programov in če razumemo način, kako Evropa pravlja sredstva, lahko zagotovimo s tem, da se sredstva učinkovito porablja in to je naš namen, namen zakonodajalcev. Zaskrbljujoče pa je, da ste ugotovili toliko pomankljivosti pri načrtovanju te pomoči. Še posebej povdarjate, da nimamo prave analize potreb. In lahko me popravite, če se motim, vendar pa kaže, da mi enostavno mečemo denar v problem, namesto da bi prej analizirali prave potrebe. In to razumemo in vidimo tudi v vaših priporočilih. V vaših priporočilih piše, da morajo države članice opraviti predhodno oceno potreb. Mi namreč zahtevamo oceno posledic preden sprejmemo zakonodaje. Vendar pa zgleda, da je treba opraviti tudi ravno nasprotno, da najprej ocenimo prave potrebe, preden začnemo z delom. To je zelo pomembno sporočilo. Zanimivo je tudi, da menite, da mora komisija postaviti pogoje za dostop do finančnih inštrumentov Evropskega socialnega sklada, s tem, da države članice vzpostavijo zelo solidne sisteme za oceno tvegan. Malce sem presenečena tem, da takšnega mehanizma še nimamo. Zanima me, kaj vi menite o tem. In za konec, priporočilo številka 3, kjer govorite o tem, da moramo zagotoviti, da finančna pomoč pride do brezposelnih in do najbolj ranljivih in socialno izključenih. Zelo pomembno je, da spodbujamo in pomagamo tistim, ki ustvarjajo svoja lastna delovna mesta. Kar pomeni, da moramo oblikovati finančno pomoč, za mikropodjetnike, ki imajo ideje, ki lahko ustvarijo svoje lastno delovno mesto, da lahko najdejo pot iz brezposobnosti in da so zaposleni. Zato je zelo pomembno, da se osredotočimo še posebej na te osebe. To je zelo povezano s tem, da ocenimo potrebe. To so moje vprašanje in komentarje. Lepša hvala. Thank you, madam Djabalova. Hvala lepa, gospa Djabalova. Hvala lepa. Ne vem, ali gre tu za prednost ali pomankljivost, da smo se v odboru za nadzor proračuna že pogovarjali o tem poročilu v začetku tega tedna. Je pa zanimivo videti isto poročilo z dveh zornih kotov. Včasih res dobimo drugačne vhodne in vstopne informacije strani kolegov, ki obravnavajo poročilo. Rada bi povdarila par točk, ki sem jih izpostavila že v odboru za nadzor proračuna. Seveda je finančna pomoč za mikropodjetnike izjemno pomembna, tej temi moramo posvetiti zadostno mero pozornosti. Vesela sem, da ste tu in da se lahko ponovno pogovarjamo o tem, z tehničnega vidika z področja zaposlovanja. Haver je povedal nekaj podobnega kot bom sama. Ali dejansko upoštevamo potrebe mikropodjetnikov? V poročilu sicer omenjate nekaj teh potreb, vendar ne vseh. Zato me zanima, ali ste dejansko opredelili tiste prave potrebe mikropodjetnikov. Ali ste na pravi način tudi opredelili te potrebe, kajti to je ključni predpogoj za ustrezno porabo evropskih sredstev, pa je vseeno, ali gre za sredstva socialnega sklada, EPMF-a ali česarkoli drugega. Če se vrnem na to, kar je povedal kolega Šulca. Zdi se, da res primerjamo jabolka in hruške, ampak sama na to vedno gledam z nekoliko više perspektive. EPMF in ESF sledita istemu cilju, to pa je izboljšati dostop mikropodjetnikov do finančnih sredstev. To je naša politična prednostna naloga. Tisto, kar pogrešam in to si verjetno tudi ti želel povedati, je sinergija med vsemi temi elementi. Poiskati moramo sinergijo med različnimi instrumenti. stremeti moramo k večji sinergiji, ki bomo tako dosegli boljše rezultate. In to pogrešam v poročilu. V ponedeljek sem skušala pojasniti, kaj pogrešam v tem poročilu. Kaj se zgodi z mikropodjetji? podjetniki in mikropodjetji po določenem času ali preživijo ali nadaljujejo s svojim poslovanjem ali so profitabilni ali so uspešni ali kakorkoli že. Mislim, da bi tudi to morali vključiti v kazalnike. Še ena od zadnjih pripomb. Pogrešam tisto, kar je tudi gospa Ivanova včeraj izpostavila na veliki konferenci o proračunu, ki temelji na uspešnosti v Evropski komisiji, govorijo o tem. Potrebujemo več dobrih, pozitivnih primerov. V tem poročilu pogrešam dobre primere, dobre prakse. Ti bi res bili v pomoč pri nadaljem ocenjevanju projektov. Tudi samo sporočilo o tem, kako se porablja evropska sredstva, bi morali spremeniti. Še zadnja zadeva, ne vem, ali je to res vprašanje za računsko sodišče ali morda za komisijo. Izvajanje finančnih instrumentov na področju socialnega sklada je seveda zelo zapleteno in naporno, vsi se tega zavedamo. Zanima me, če ste morda opredelili ključne razloge, zakaj prihaja do zelo nizke stopnje učinkovitosti teh instrumentov. Sama bom delala na razrešnici za leto 2014 in to poročilo je del razrešnice, ki jo pripravljamo za komisijo, zato me zanima, če imate vi kakšno zamisel. Hvala lepa. Veliko vprašanj je bilo. Upam, da lahko odgovorite na ta vprašanja. Da imate dobre odgovore very much, Madam Chair, and uh, I would like to thank uh, all the honorable members for indeed the very relevant uh, comments and questions. Hvala lepa za vsa ta relevantna vprašanja in pripombe. Mikropodjetniki so izjemno pomembni, ker predstavljajo približno 90 odstotkov vseh podjetnikov v Evropski uniji. Če upoštevamo opredelitev da ima mikropodjetje zaposlenih manj kot 10 oseb in letni promet manj kot 2 milijona. Tako da je res ogromno mikropodjetij v Evropi. Vsa vprašanja, ki ste jih zastavili, so res relevantna. Če začnem s pozitivno novico in se navežem na to, kar je povedala gospa Nabajova. Težko je v tem poročilu najti pozitivne zadeve, vseeno pa lahko na podlagi projekta, ki smo ga obiskali, trdim, da so evropski mikropodjetniki vendarle bili deležni te podpore. Mislim, da je ta podpora podjetnike dosegla, ne vem, kako učinkovita je bila, imamo pa dokaze, da je ta pomoč prišla do mikropodjetnikov. Veliko dela nas še čaka, dokazati moramo, ali so zadeve res bile izpeljane na najbolj učinkovit, smotren, gospodaren način še grem naprej, bom skušala ponuditi konkretna odgovore na vaše vprašanja. Gospod Šulce, vi ste izpostavili zelo pomembno zadevo. To se je izpostavilo tudi v ponedeljek na seji odbora za nadzor proračuna. Kakšna je razlika med EPMF in ESF ali ne primerjamo jabolk in hrušk in tako naprej in tako dalje. Razumem vaše pomisleke morda na podlagi poročila res dobite občutek, da se sprašujemo, ali je en instrument dejansko boljši od drugega, ampak to ne drži. Mi ne primerjamo teh dveh instrumentov. Mi smo skušali pripraviti neodvisno analizo vsakega instrumenta, kot je rekla že gospod Labajova. Oba instrumenta sta vir financiranja za mikropodjetnike. Čeprav imata instrumenta različne lastnosti stremita k istemu cilju, to pa je izboljšati dostop mikropodjetnikov do sredstev. Imate pa tudi določene skupne značilnosti, naprimer strukturo, kakšen koncept. Ko gre za ponovno uporabo sredstev, če se sredstva vrnejo upravičencu. Je pa v vsakem primeru vse v rokah nacionalnih in evropskih akterjev, ki sprejemajo odločitve, ti morajo pripraviti ustrezne rešitve, ki so prilagojene lokalni ali nacionalni realnosti. V nekaterih okoliščinah je en instrument bolj primeren kot drugi, nekje EPMF, drugod ESF. stroškovnega vidika res morda dobite vtis, da skušamo ta dva instrumenta med seboj primerjati. Kot rečeno, instrumenta sta namenjena drugim zadevam. Mi smo pripravili to poročilo tudi zato, da bi se odločitve sprejemale bolj pametno in obveščeno. To je posebno poročilo, običajno, kot veste, vključimo 4-5 držav. Nemčija, Grčija, Italija, Poljska, Romunija so tokrat zajete v poročilo. Ne zajamemo vseh držav v ta posebna poročila. Italija, Poljska, Nemčija, so deležne največ podpore za samo zaposlovanje in za zagonska podjetja predstavljajo 76 odstotkov vseh sredstev. Romunija in Grčija nista bili deležni tolikšne podpore. Je pa Romunija tista država, ki največ koristi EPMF. Skušali smo predstaviti uravnoteženo sliko, naprimer, kako se sredstva geografsko porazdelujejo, kdo dobi največ sredstev. Naredili smo pregled vsega tega. Obiskali smo torej države članice, opravili smo tudi anketo pri 18 upravljalskih organih v 14 državah, ki so zadolženi za 22 operativnih programov iz ESF-a. Smo kar zadovoljni z odzivnostjo skoraj da 90 odstotna je bila. Vsi anketiranci so nam predstavili svoje izkušnje z področja nudenja pomoči mikropodjetnikom. Nekdo je omenil oceno potreb in to večkrat. Dejansko je to zelo pomembna ključna točka, pravzaprav če stvari napačno oblikujemo, končamo v napačni smeri. Zelo verjetno. Zato, če želimo doseči dobre cilje, prave cilje, potrebujemo v osnovi dobro oblikovan projekt, ki ga moramo potem tudi ustrezno izpeljati. Upravičenci včasih res nimajo na voljo vseh podatkov. Za nas je pomembno, koliko teh mikropodjetij preživi. Z vidika trajnosti in vzdržnosti je to zelo pomembno, zato je to tudi eden od najpomembnejših kazalnikov uspešnosti. Če projekt traja leto ali dve ali pa ne traja niti toliko, se vprašamo, ali je bilo sploh smiselno vložiti sredstva v tak projekt. Vse to je povezano s tem, kar je povedala tudi gospa McIntyre, kakšna je učinkovitost teh programov. Konec koncev si zastavimo vprašanje, ali smo denar porabili in ali smo ga porabili na tak način, da smo dosegli rezultate in izboljšali vsakodnevno življenje državljanov. To je pomembno, tudi sami ste to omenili. Pripravili smo priporočila s tem v zvezi. Z večino priporočil je komisija sprejela, razen zadnjega. Mi smo skušali pripraviti analizo, kakšen je strošek posameznih instrumentov, subvencij in tako naprej. Komisija je že pripravila podobno študijo v preteklosti, vključila dobre prakse. Mi bi predlagali, da se ti podatki aktualizirajo, ker bi s tem prinesli zadostno dodano vrednost tudi vsem upravičencem, se pravi, da bi delili najboljše prakse, primere in tako naprej. Dobro bi bilo storiti nadaljne korake v smeri, kot jo je predlagala gospod Lebajova, rekla je, da bi morali poiskati sinergijo. Potrebujemo niže stroške, dobre prakse, dodano vrednost. Skušam najti konkretne primere, da odgovorim gospod Lebajovi. Stran 15, drugi okvirček, tam najdete dober primer ocene potreb, ki smo jo pravili pri zagonskih podjetjih predvsem, ali mikropodjetniki imajo dostop do ustreznih njim primernih bančnih storitev. Obravnavali smo regijo, ki se tam omenja. Sicer to ni verjetno tisto, kar bi vi pričakovali in želeli. Še en dober primer ko gre za stroške izvajanja, je prav ta študija, ki jo je komisija upravila leta 2011, vzela je vzorec šestih držav članic. Kakšni so bili stroški na ravni držav članic, gre za stroške vezane na izvajanje programov. To vrstne pobude v smislu identifikacije povezanih stroškov prispeva k večji preglednosti in k bolj učinkoviti porabi sredstev. Še bolj vesela bi bila, če bi imeli na voljo več dobrih primerov in zgledov, vendar jih vedno ni moč najti. Lahko pa ste pomirjeni na podlagi prejšnjih poročil, ki smo jih obravnavali, veste, da skušamo predstaviti uravnotežen pregled ne zgolj negativne plati, temveč tudi pozitivne plati in dobre prakse. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Djavalova. Samo še nekaj bi rada povedala. Samo štiri poslanci smo tu. Predstavljamo pa štiri skupine. Zato je za vas to pomembno. Kot podpredsednica odbora za nadzor proračuna lahko povem, da ni običajno, da člani računskega sodišča pridejo na seje tehničnih odborov. Zato hvala lepa gospe Ivanovi, ker je za nas to zelo koristno. Kot članica odbora kont vam lahko povem, da je zelo koristno vse skupaj tudi z našega vidika. Mi namreč potrebujemo te tehnične podatke, pa tudi tehnična stališča strani kolegov v drugih odborih. Hvala lepa. Sama bi predlagala, da to večkrat storimo. Ogromno je posebnih poročil, veliko se pogovarjamo o tem. Pripravili bomo tudi javno predstavitev za razrešnico za leto 2014. Morda je to priložnost, da se odeležite teh razprav. Na vse zadnje porabljamo evropska sredstva tudi na področju sociale in zaposlovanja. Hvala predsedujoča, da ste to organizirali. Turn, because, uh, relevant... Hvala lepa, da ste organizirali to srečanje. Tudi za nas so vse te povratne informacije zelo koristne. No, naj še enkrat povem, da pripravljamo poročilo o Youth Action Teams, torej akcijske skupine z področja mladine. v naslednjih mesecih bomo objavili to posebno poročilo. Pripravljamo tudi posebno poročilo o jamstvu za mlade številka 2, ker nas zanima, kako je vse skupaj vplivalo na mlade. Kadarkoli me povabite, se z veseljem odzovem in udeležim se je. Hvala lepa za odlično razpravo in za prijazen sprejem naših poročil. Hvala lepa. no tudi mi vas vabimo, da predstavite naslednje poročilo, ki ste ga omenili. Besedo dobi tudi komisija. Hvala, da usklajujete te razprave z računskim sodiščem. Hvala lepa sodišču za zelo profesionalen pristop, ki so ga zauzeli pri tej reviziji, pa tudi pri drugih, kot ste slišali strani gospe Ivanove. GD za zaposlovanje je zelo zaposlen zaradi računskega sodišča, ogromno je teh poročil. Vidimo pa, da so rezultati vseh teh poročil koristni, pomagajo tudi komisiji pri sprejemanju odločitev, prispevajo tudi k bolj obveščeni razpravi v Evropskem parlamentu, tako da tudi z naše strani zahvala. Kar zadeva poročilo o mikrofinanciranju, naj povdarim zgolj eno vprašanje, en dejavnik, ki se še ni izpostavil. Gre pa za, kako bi temu rekel, follow-up, kaj se bo dogajalo s priporočili sodišča, predvsem s tistimi tremi priporočili, ki izpostavlja potencial za izboljšanje na področju vzpostavitve mikrofinanciranja, zlasti v okviru ESF-a. S tem v zvezi bi vas rad opozoril na to, da nov regulativni okvir, ki utemeljuje obdobje za 2014-2020, tega še niste preverili, ker se še ukvarjate s prejšnjim okvirom. Skratka, ta regulativni okvir po našem mnenju prinaša številne izboljšave, še zlasti, ko gre za obveznosti, ki jih nalagamo tem umestnikom, posrednikom in upravičencem do sredstev. Države članice bodo to spremljale. Pri tem smo poštevali ugotovitve in priporočila računskega sodišča. Zato bi sam rad povedal, da v veliki meri ta priporočila strani sodišča za nas niso kakšno veliko presenečenje. Te pomankljivosti smo namreč tudi sami ugotovili, ko smo ugotavljali, kakšne so izkušnje s finančnimi instrumenti iz prejšnjih programskih obdobij. Na tem smo potem nadaljevali s svojim delom. Mi smo tudi predlagali izboljšave v novem regulativnem okviru, tako da si iskreno želimo, ko bomo v letu 2022 tu sedeli, bomo slišali še več pozitivnih sporočil strani sodišča. Upam, da bo sodišče takrat podalo pozitivno oceno o okviru, da je nov okvir prispeval k večji učinkovitosti finančnih instrumentov tudi ESF-a. Še zadnja pripomba. Nakratko bi odgovoril na vprašanje gospod Lvajove glede vzvodnega učinka. V poročilu sodišča lahko preberete, da je bil ta vzvodni učinek različen pri posameznih instrumentih, povprečno je bil nekoliko nižji pri mikrofinanciranju v okviru ESF-a, nekoliko višji je bil ta vzvod pri EPMF-u. Samo en dejavnik bi rad izpostavil, zato ker se mi zdi, da pojasnjuje to relativno nižjo vzvodno stopnjo pri mikrofinančnih instrumentih v okviru ESF-a. Gre za sam cilj ki ga skušamo doseči s temi instrumenti. Mikrokredite želimo uporabiti pri teh instrumentih zato, da po eni strani pomagamo tistim najbolj ranljivim v Evropski uniji, po drugi strani pa želimo spostaviti trg za to vrstne kredite. To vrstna posojila, ta trg je zaenkrat še premalo razvit. Zaradi teh dveh elementov so po sami naravi to vrstne naložbe bolj tvegane, trg je manj razvit, zato je tudi manj privlačen za dodaten zasebni kapital, kar pa tudi pojasnjuje nižji vzvodni učinek teh instrumentov. Sodišče potrdilo naše mnenje s tem v zvezi, ki se glasi, če uporabljamo to vrstne finančne instrumente zato, da podpremo ranljive, posameznike to prinaša določene prednosti in kljub nižji vzvodni stopnji je smiselno nadaljevati s temi instrumenti tudi zaradi številnih drugih razlogov. Naj povem še to, da je finančni inženiring na tem področju treba obravnavati ne kot zdravilo za vse, Včasih je financiranje v obliki subvencij bolj smiselno za doseganje željenih ciljev. S tem bi zaključil in hvala lepa za to zanimivo razpravo. Uh, you you know, the... Najlepša hvala vsem. To so vprašanja, s katerimi se tudi mi kot politiki soočamo, ko se srečujemo z našimi voljivci. Namreč, kaj počnete z denarjem ali ga porabljate na pravilen način? Kakšen rezultat dosegate? Kakšne rezultate dosegate z odločitvami, ki jih sprejemate na področju financ? Se že veselimo naslednje priložnosti, ko nam boste povedali, kako uporabljamo sredstva, ki jih imamo na voljo. Upam, da bomo dosegli dobre rezultate, da bomo lahko tudi voljivcem posredovali pozitivno sporočilo. Za nas je to pomembno. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Hvala lepa tudi komisiji. Mi smo sestankom zaključili. Začeli smo ob 9. zjutraj. Vidimo se ponovno 12. oktobra in tudi 13. oktobra. Najlepša hvala, lep večer.